Dear colleagues, kolegice in kolegi, it is time to start. čas je, da začnemo. Začeli bomo s prejetjem dnevnega reda. V četrtek popovdne ste dobili spremenjeno različico dnevnega reda. Če nihče nima nič proti, bi ta novi dnevni red sprejeli. Druga zadeva, obvestila predsedujočega. Seznam obvestil je kar dolg. Prva točka, medinstitucionalna pogajanja o predlogu o uradnem nadzoru. Medinstitucionalna pogajanja s svetom se bodo začela danes zvečer. Govorili bomo o možnem sporazumu v začetku drugega branja. Druga zadeva, dostop do dokumentov TTIP. Dokumenti, ki so bili označeni za limited in so jih posredovali parlamentu, so sedaj na voljo vsem poslancem na posebni spletni strani odbora INTA. Dokumente lahko vidijo poslanci zgolj v evropskih pisarnah svojih računalnikov. Niti asistenti, niti politični svetovalci nimajo dostopa do teh dokumentov. Informacije s tem v zvezi ste prejeli po elektronski pošti. Mimo grede naj vam povem še to, da imajo vsi poslanci dostop do dokumentov T-tip, ki so označeni za EU Restricted v posebni bralni sobi v parlamentu. Naslednja zadeva. Pred premjera dokumentarnega filma Season. Ta dokumentarni film bo predvajan v sredo 2. decembra. Gre za dokumentarni film, ki je bil pripravljen tudi s pomočjo finančnih sredstev iz okvira pilotnega projekta v letu 2013. Potem spremembe v odboru Envi in sicer v okviru sekretarjata. Izabel Findlej bo zapustila sekretarjat Envi. 16. novembra in se bo pridružila Evropski komisiji, generalnemu direktoratu klima. Izabel je delala v sekretarijatu šest let, ukvarjala se s širokim naborom tematik, večinoma s podnebnimi vprašanji. V imenu odbora bi se ji rad zahvalil za upravljeno delo in nudeno pomoč poslancem. Želimo seveda veliko veselja in uspeha v naslednji službi. Potem koktejl za božič. Manjšo zabavo bomo imeli pred božičem v ponedeljek 21. decembra ob pol sedmih zvečer. Vsi člani in osebe so vabljeni. Povabilo boste dobili. Še tolmačenje. Tolmačenje je danes na voljo v 20 jezikih, razen v estonščini, latviščini, mateščini in irščini. Ga ni na voljo, kar zadeva posamezne dokumente, ti so na voljo na spletni strani, naša seja pa je tudi prenašana po spletu. Sedaj pa gremo na tretjo točko na dnevnem redu, poročilo tekočih medinstitucionalnih pogajanjih, najprej medicinski pripomočki ter in vitro diagnostični medicinski pripomočki, potem mejne vrednosti emisij in homologacije za motore z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo ter zmanjšanje emisij onesnaževal iz cestnih vozil. pri teh dosejih vam bom poročal o zaključenih trialogih, kar zadeva medicinske pripomočke. Na prvem neformalnem trialogu, ki je potekal 13. oktobra, so vse tri institucije upravile celovito izmenjavo mnen o številnih pomembnih političnih vprašanjih, ki se nanašajo na področje uporabe, opredelitve, klasifikacijo, pa tudi o številnih točkah, ki so vezane na obveznosti gospodarskih subjektov, smo se pogovarjali. Pri nekaterih vprašanjih smo so zakonodajalci dosegli dogovor, številna vprašanja bo treba še obravnavati. Drugi trialog je potekal 28. oktobra. Osredotočili smo se predvsem na predelavo in na uporabo na pripomočkov za enkratno uporabo. Ukvarjali smo se tudi s sledljivostjo in sistemom UDI, potem s kliničnimi dokazi in tako naprej. Tretji trialog bo potekal 10. novembra. Kar zadeva mejne vrednosti emisij, poročilo Gardini, 15. in 26. oktobra sta potekala prva dva trialoga. So zakonodajalca sta dosegla dogovor pri nekaterih vprašanjih, zlasti pri tistih, pri katerih so bila izhodišna stališča precej raznolika. Dogovorili smo se o obstoječem sistemu IMI, ko gre za izmenjavo podatkov in informacij med posameznimi organi, ki so pristojni za homologacijo. Govorili smo tudi o tem, da bi odpravili možnost samotestiranja za OEM-e. Tretja točka. Zmanjšanje emisij onesnaževal iz cestnih vozil. Prvi trialog je potekal 21. oktobra so zakonodajalce sta opravila celovito izmenjavo mnen o vseh vidikih predloga in predlaganih predlogih sprememb. Govorili smo o menjih vrednostih onesnaževal, o emisijah amonika, o maksimalni masi, o metrih za merjanje porabe goriva in o kazalnikih za menjalnike. Govorili smo tudi o emisijah v, pri vožnji v realnem času. Prilagoditi bo treba tudi Lizbonsko pogodbo. Na tehnični ravni bodo še govorili o določenih vprašanjih, predvsem, ko gre za vključitev metana v izračun emisij CO2. To bo treba prilagoditi programu merjenja delcev UNECE. Upoštevali bomo postopek v odboru, upoštevali bomo tudi morebitne spremembe Lizbonske pogodbe in uvodne izjave v tej pogodbi. Četrta točka na dnevnem redu. Umestni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost. Kolega Mark de Mesmaker je poročevalec. Besedo mu bom kar lepo predal, da bo naredil uvod v razpravo. Izvolite. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Predno se lotim predstavitve predloga poročila, bi rad omenil, da smo imeli resne težave s prevajanjem tega poročila. Sekretarjatom Envi in svojo ekipo smo storili vse, kar se je dalo, da bi se ta zadeva razrešila. Upam, da imate vsi pravo različico tega besedila. Da bi se izognili vsem nadaljnim morebitnim zmedam, bom sam predstavil uh, besedilo v angleščini na mesto v nizozemščini, ki je moj materni jezik. Mislim, da je to res huda težava in bom pritožbo vložil tudi na sekretarjat parlamenta. Najprej šest ključnih sporočil iz tega predloga poročila. Izguba biotske raznovrstnosti je izguba za humanost, za naravo in za gospodarstvo. Drugo, v letu 2015 smo še vedno precej daleč od doseganja ciljev do leta 2030. Več politične volje bo potrebne za to, da se dejansko spremenijo zadeve. Potem izvajanje, izvrševanje, integracija so ključnega pomena. Četrta zadeva. Direktive o naravi bi morali v celoti izvajati, ne bi jih smeli spreminjati. Petič. Ulagati moramo v naravo in biotsko raznovrstnost. To bi moralo biti v samem središču pametne, vključujoče gospodarske rasti v Evropi, potrebujemo pa tudi nove inovativne rešitve. To je torej teh šest ključnih točk. Naj povem nekaj več o tem. Izguba biotske raznovrstnosti je ena od ključnih globalnih problematik, s katero se soočamo, je pa seveda povezana tudi z izzivi, ki so vezani na podnebne spremembe in tudi na omejenost naravnih virov. Vse to seveda negativno vpliva na gospodarstvo, naravo ter na dobrobit in zdravje ljudi. Biotska raznovrstnost ima svojo intrinzično vrednost, poleg tega pa ima tudi gospodarsko in socialno vrednost. V letu 2014 je bila opravljena anketa o tem, katere so največje grožnje na svetovni ravni in izguba biotske raznovrstnosti je bila omenjena med prvimi desetimi. Še vedno smo precej daleč od doseganja ciljev, ki smo si jih zastavili do leta 2020, leta 2020 bo Evropa ponovno neuspešna pri izpolnjevanju ciljev, če ne bomo uložili več v doseganje zastavljenih ciljev. 23 odstotkov vrst in 16 odstotkov habitatov je ogroženih. Zelo malo napredka smo dosegli pri ribištvu in invazivnih tujih vrstah. Pri vseh ostalih ciljih je naš napredek nezadosten, predvsem z področja gozdarstva in kmetijstva poročamo o slabih rezultatih. Je pa res, da smo dosegli tudi nekaj pozitivnih rezultatov naprimer vrnile so se določene vrste, mislim, da lahko na to gledamo kot na katalizator za spremembe. Namreč obstoječa zakonodaja očitno deluje, moče doseči cilje, ki smo si zastavili do leta 2020, ogromno potencijala še imamo za izboljšave. Seveda potrebujemo več politične volje, če se resnično želimo lotiti izgube biotske raznovrstnosti kot politične prednostne naloge. Boljše izvajanje, strožje uresničevanje in povezovanje z drugimi političnimi področji so ključnega pomena. Sam sem pa dal tudi konkretne predloge s tem v zvezi v svojem predlogu poročila. Danes bi rad podaril predvsem to, da potrebujemo pristop, ki, za, ki zajema več deležnikov. Tudi direktivo o habitatih in pticah je treba v celoti izvajati, ker je to predpogoj za izpolnevanje ciljev iz strategije o biotski raznovrstnosti. Potrebujemo pametno zakonodajo, direktive bi morali pustiti takšne, kot so. Če bi jih kakorkoli spreminjali, bi ogrozili doseganje strategije biotske raznovrstnosti. S tem pa bi lahko tudi ošibili veljavno zakonodajo. Zato nasprotujem temu, da bi se direktive z področja narave kakorkoli spreminjale. Problem ni v zakonodaji, problem je v slabem izvajanju zakonodaje. Najboljše prakse jasno kažejo, da je direktiva z področja narave ključnega pomena in če jo bomo ustrezno izvajali, bo dosegla tudi rezultate. Glede tega smo soglasni. Več kot 500 tisoč evropskih državljanov je sodelovalo v kampanji z tega področja. Rekli so, da ne podpirajo spreminjanja direktiv z področja narave. Devet ministrov za okolje je poslalo pismo komisiji, v katerem nasprotujejo kakršnim kolim spremembam teh direktiv. Sam sem poslal tudi uh, skupno pismo podpredsedniku Timormansu in komisarju Veli, ker nasprotujemo spreminjanju teh direktiv. Tudi poročevalci v senci se s tem strinjajo. Več bo treba vložiti v biotsko raznovrstnost in v naravo. To je del pametne, vključujoče rasti. Naravo je treba bolj vključiti v družbo in gospodarstvo. Družbeno gospodarske posledice lahko merimo vrednosti 50 milijard evrov letno, če ne bomo več vlagali v to področje. Kar šestina delovnih mest je odvisnih od tega področja. Nažalost, v okviru Nature 2000 nismo dosegli želenih rezultatov. Izguba biotske raznovrstnosti bo slabo vplivala tudi na okolje ter na zdravje ljudi. Zato bi morali ljudi osvestiti o tem, kako pomembno je, da vlagamo v naravo in biotsko raznovrstnost. Potrebujemo nove inovativne rešitve za nadaljni napredek. V mojem poročilu najdete tudi nekaj konkretnih predlogov. Naprimer, predlagam Evropski okvir za preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Izguba biotske raznovrstnosti bi tako obravnavali izvan zaščitenih naravnih območij. To je trenutna vrzel v strategiji. Pripraviti je treba tudi vse evropsko mrežo za iskanje rešitev. Za zaključek naj povem, da si ne moremo privoščiti, da še enkrat dosežemo neuspeh. Cilje moramo izpolniti do leta 2020, ker je to ključnega pomena tako za naravo kot za dobrobit, dobro počutje in za zdravje prihodnjih generacij. Hvala lepa za pozornost, se že veselim vaših pripomb. Hvala lepa. Poročevalci v senci, gospod Linc. <clears throat> Dank, uh, Najlepša hvala, predsednik. Tudi jaz bi rad na začetku izpostavi, kako pomembna je biotska raznovrstnost za življenje na našem planetu. Tako da se lahko pridružim poročevalcu. Poročilo, o katerem govorimo danes, je poročilo na lastno pobudo. Gre za predspevek Evropskega parlamenta k umestnemu pregledu sklepov sveta. Predvidevamo, da bodo sklepi sveta sprejeti na svetu decembra, obenem pa poteka tudi preverjanje ustreznosti. Rezultate tega preverjanja bo komisija predložila spomladi leta 2016. Tako da se mi zdi dobro, da je delovni načrt parlamenta ambiciozen. Izredno bi se rad zahvalil poročevalcu za konstruktivno mm, sodelovanje na podlagi načela vključevanja pri oblikovanju osnutka poročila tako da smo se že ob pripravah eh, sestali. Kar se tiče točk, ki ste jih omenili, se z njimi strinjam, bi pa izpostavil posamezne točke še posebej. Najprej, izkoriščanje zemlje mora biti trajnostno. Prav tako mora potekati z roko v roki zaščito živalskih vrst. Ohranitev živalskih vrst ne sme biti izključena, ko gre za izkoriščanje surovin. Po mojem mnenju je ohranjanje naravne, narave ključnega promena pri zagotavljanju naših naravnih virov in biotske razovrstnosti. Usmerjeno, usmerjena kultivacija je po mojem mnenju še vedno boljša kot divje razraščanje, na to kažejo številni primeri tudi iz naše države. Zdi pa se, da imamo včasih prevelika pričakovanja glede reformirane kmetijske politike Evropske unije. Se mi pa zdi pomembno, da smo sedaj tudi prtopržljivi in ko gre za nove ukrepe, ki veljajo šele nekaj mesecev, ki se šele začenjajo uvajati, da bi morali pri teh ukrepih najprej počakati, da zore začnejo delovati. Obe direktivi hm, glede varstva narave bi morali imeti priložnost, da začnete delovati. In odločno tu je imeti dovolj politične volje za boljše izvajanje. Tu se mi zdi, da so odgovorne predvsem države članice in regije za vzpostavljanje boljših okvirov za uprit hm, človeka in narave. Mislim pa, da Ostaja tu še naloga za komisijo. Mislim, da bi morali smernice glede izvajanja direktiv o naravi biti ponovno preučene, preučene tako da bi morali podati konkretnejše predloge. Hvala. No, Hvala lepa. Gospa Berta? Gospa Bierzer? Hvala gospod predsednik. Čestitam Marku za to odlično poročilo in hvala tudi za odlično vodstvo pri delu. Kar nekaj konkretnih priporočil in ukrepov lahko najdemo pri vsaki od ključnih točk. Vesela sem, da. To poročilo omenja, da je izvajanje direktiv z področja narave ključnega pomena, če želimo doseči cilje z področja biotske raznovrstnosti do leta 2020. Kar nekaj Javnih predstavitev smo imeli na to temo prejšnji mesec, na voljo imamo tudi komisijne dokumente. Očitno je, da ne bomo uspeli doseči zastavljenih ciljev, če ne bomo ukrepali, kar ne bo zgolj škoda, temveč tudi velika grožnja za naše splošno dobro počutje in dobrobit, za naravo in tudi za varno preskrbo s hrano. Mi smo si zastavili te cilje, mi, parlament, komisija, države članice do leta 2020 smo si zastavili cilje in sicer že leta 2010. In očitno je, da smo na poti, da bomo te cilje zgrešili. Premalo vizije, premalo vodilne vloge imamo na voljo strani komisije, tudi države članice ciljev ne izvajo na strezen način. To poročilo je dobro izhodišče. Pripričana sem, da bo naš odbor lahko pripravil tudi bolj konkretne ukrepe na podlagi priporočil, ki jih je izpostavil Mark. Upam, da bodo države članice skupaj s komisijo ukrepali več doslednosti med posameznimi političnimi področji, to je zelo pomembno. Kmetijstvo je treba bolje vključiti v področje biotske raznovrstnosti. Vemo, da potrebujemo več sredstev na ravni držav članic, predvsem pa več izvajanja. Države članice morajo zato okrepiti nadzor, izvajanje in spremljanje skladnosti. Sprejeti morajo tudi učinkovite in odvračilne kazni. Države morajo vlagati v biotsko raznovrstnost, ker je to smiselno tudi z gospodarskega vidika. Je pa res premalo politične volje za to, da bi se ukrepalo. Upam, da bodo države članice ukrepale, celo s prstom bi morali kazati na tiste, ki tega ne počnejo. Komisija čaka tudi na naša navodila. Mi od komisije in sveta pričakujemo, da ukrepata odločno in takoj. To priložnost bi rada izkoristila za to, da komisijo vprašam, kako namerava na interni ravni sodelovati s svetom, zato da se bo ta tema izpostavila na najvišji politični ravni. Pred nekaj tedni smo videli, kaj se je zgodilo z emisijami voz, iz vozil. Na tem področju niste bili uspešni, znižali ste standarde, ne moremo si dopustiti, da se isto pripeti pri biotski raznovrstnosti podpiram poročevalca, ki pravi, da bi morali direktive z področja habitatov in ptic spustiti pri miru, ne smemo jih še enkrat odpirati in se v njih pogovarjati, ker jih bomo s tem zgolj razvodeneli. Tudi, ko gre za invazivne tujrodne sorte in vrste, komisija je pripravila razumen seznam, ne razumem, zakaj se ne pogovarjamo o tem, kaj lahko dopustimo in česa ne, zakaj ne pripravimo širšega seznama da bo ta seznam vendarle nekoliko bolj smotoren. Potem pa je tu še vprašanje odpadkov z ladi. Evropska unija bi morala več storiti na tem področju. Več ukrepanja torej strani komisije, več ukrepanja strani sveda in držav članic. Finance so bistvenega pomena. Mislim, da bo to odločilno vprašanje. V obrazložitvenem memorandumu Mark pravi, da je narava pravzaprav poklicala na pomoč in upam, da bodo vse države članice ta poziv jasno in glasno slišale. Hvala lepa, gospa Kadenbach. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Ja, tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu. Mislim, da je dosedanje sodelovanje potekalo zelo dobro. Kljub eh, težavam pri prevajanju smo sedaj dobili m, mm, dokument, eh, ki ga ni treba bistveno dopolniti, mu dal samo v kašni majhni točki. Uh, Dokument odraža tisto, kar v načeloma potrebujemo, to je ukrepitev ciljev za zagotavljanje biotske raznovrstnosti. Kot politični predstavniki imamo nalogo okrepiti glasove, ki so včasih še nekoliko šipši, šipki. Po mojem eh, mnenju so komisija in eh, države članice v preteklosti storile premalo, pri zagotavljanju osveščanja o pomembnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in živalskih vrst in rastlinskih sort. Na evropski ravni se je torej treba ukvarjati močneje s tem vprašanjem. Ne gre samo za to, da rešujemo samo določene vrste ptic eh, in preprečujemo poseganje v njihovo naravno okolje pri izgradnji določene atos, avtoceste. Ne, tu gre za vprašanje tega, kako jasneje povedati, kaj sploh pomeni biotska raznovrstnost. In prejšnji govorci so to dobro izpostavili. Tu gre za, tudi za zagotavljanje varnosti oskrbe s hrano v prihodnosti v Evropi. Tu gre tudi za ekološke storitve ki jih pravzaprav ne moremo zagotoviti z nekakršnimi drugimi gospodarskimi storitvami. In tu imamo v, misli, v mislih, naprimer, področje Alp v Avstriji. Tu gre namreč za rastje, ki trenutno zagotavlja preprečevanje plazov in tu gre tudi za oskrbo s pitno vodo. Tu gre za pomembne točke, ki jih ne moremo izraziti samo z gospodarskimi stroški. Seveda pa upravljanje biotske raznovrstnosti zahteva sredstva In tudi mnenje računskega sodišča je jasno pokazalo, da tam, kjer se zadeve ustrezno upravljajo in izvajajo, se uložek splača. Okvir je torej že vzpostavljen, manjka pa pravega izvajanja v posameznih državah članicah in pravega upravljanja. Biotska raznovrstnost lahko deluje samo, če obravnavamo to kot eh, širši okvir za mreženje. Nekatere regije si prizadevajo izpolnjevanje zelo ambicioznih ciljev glede biotske raznovrstnosti, medtem ko v drugih regijah politika ne stori nič na tem področju. Tako da mislim, da osnutek vsebuje številne izmed tovrstnih sporočil. In eh, s komisarjem in s, m, s podpredsednikom Timem Romansom smo m, eh, že izpostavili, da je treba okrepiti zavedanje, kako pomembno je okrepiti izpolnjevanje ciljev biotske raznovrstnosti. Kajti um, izginotje vrst težko nadomestimo in to zahteva visoke stroške. Pravzaprav gre za ohranitev našega planeta v takšni obliki, kot jo poznamo in jo imamo radi. Hvala. No. Hvala lepa. Gospa Bojlan. Uh, thank you, Chair. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalcu za odlično upravljeno delo pri tem poročilu. Hvala lepa tudi za sodelovanje s poročevalci v senci. Tudi sama bi rada povedala, da smo imeli težave s prevajanjem pri tem poročilu, ampak vseeno poročilo je dobro. Mislim, da je to pravočasna budnica za vse nas. Predvsej daleč smo še od doseganja ciljev seveda je biotska raznovrstnost pomembna, ohranjanje te biotske raznovrstnosti je bistvenega pomena. Strinjam se, da bi morali poskrbeti predvsem za boljše izvajanje. Na splošno gledano se mi zdi, da se strinjamo glede tega, da se v poročilu obravnavajo tista ključna osrednja vprašanja. Direktivi o habitatu in pticah moramo ohraniti taki, kot sta, sta odlična različna zakonodajna akta z področja ohranjanja narave in kaže ta na to, da je Evropska unija dober zakonodajalec, predvsem pa ne bi smeli teh dveh direktiv spodkopavati. Zdravstveni pregled je namenjen običajno temu, da preverimo, kaj se dogaja, ne pa da kakorkoli spodkopljamo vse tisto, kar smo sprejeli. Nekatere vrste smo res uspeli ohraniti tudi zaradi teh dveh direktiv, zlasti če sta se v celoti izvajali. Učinkovitost in merodajnost iz teh dveh direktiv nihče ne more postavljati pod vprašaj. Kot je rekel poročevalec, težava ni v osebini, temveč v slabem izvajanju. Zato je res zelo pomembno, da sprejmemo zakonodajo, ki ščiti biotsko raznovrstnost, potem pa je treba to prenesti tudi v prakso. Sama bom uložila nekaj predlogov sprememb. Komisijo bom pozvala, da izboljša predvsem smernice za države članice, ko gre za izvajanje. Deliti bi morali tudi najboljše prakse po Evropski uniji, sicer pa se strinjam s predlogi poročevalca. Devet držav članic, žal ne Irska, je podprlo 500 tisoč državljanov, ki se, se odzvali na javno posvetovanje. Državljani želijo, da se ti dve direktivi ne razvodenita. Upam, da bo Evropski parlament sedaj uspel izraziti svojo podporo in pozval komisijo, naj se teh dveh direktiv ne dotika. Vesela sem, da ste vključili tudi željo, da se vključi vse opraševalce čebele in druge insekte. Za kmete moramo ponuditi brezplačne storitve na tem področju, sicer jih bomo preveč obremenili. Biotska raznovrstnost zaradi opraševalcev vpliva seveda tudi na kmetijstvo in to je očiten dokaz, da je to vprašanje prečno. Sama sodelujem s poročevalci v senci in s poročevalcem pripravila bom kar nekaj predlogov sprememb. Želim si, da bi bili ukrepi z področja biotske raznovrstnosti odporni. Hvala. Hvala lepa, gospod Javor. Chair. Hvala, gospod predsednik. Sem tu na mesto poročevalke v senci, gospe Auken. Naj izpostavim, da če si pogledamo kakšne so planetarne omejitve, lahko ugotovimo, da je izguba biotske raznovrstnosti pravzaprav eno od tistih najbolj pomembnih kriznih področji, s katerim se na globalni ravni soočamo. Z izgubo biotske raznovrstnosti bi morali ravnati kot z najpomembnejšim področjem, kjer bi morali ukrepati tudi na ravni Evropske unije. Kar zadeva strategijo z področja biotske raznovrstnosti, nažalost smo v umestnem pregledu ugotovili, da je večina ciljev, ki se omenjajo v strategiji za biotsko raznovrstnost, še precej daleč. Ni nam jih uspelo doseči. Očitno so naše želje po izpolnitvi teh ciljev do leta 2020 bolj sanje kot pa realna možnost. Evropska okoljska agencija je v svojem poročilu o stanju narave jasno povdarila, da če bo prišlo do pozitivnih premikov, tako kot smo jim bili priča v zadnjih nekaj letih, se lahko zato zahvalimo obstoječi evropski zakonodaji, predvsem direktivama o pticah in habitatih. Kakršen koli poskus, da bi ošivili zakonodajo, nas bo zagotovo privedel do tega, da v prihodnosti izgubimo biotsko raznovrtnost. Zdravstveni pregled je stalni postopek, ki poteka v komisiji. Nas vse ta postopek precej skrbi. Obstaja priložnost oziroma možnost, da bodo lobisti iz industrije in iz držav članic skušali spodkopati obstoječo zakonodajo, torej direktivi o pticah in habitatih. Takšno početje bi morali preprečiti. Naj se pridružim poročevalcu in ostalim poročevalcem v senci, ki so rekli, da je problem pri tej zakonodaji ne njena osebina, temveč slabo izvajanje zakonodaje. V večjih primerjih, tudi na stotine primerov lahko najdemo pri nas na mačarskem, ugotavljamo, da ni ustreznih načrtov za upravljanje v območjih Natura 2000, zato potrebujemo jasne načrte upravljanja za ta območja. Tudi financiranje mreže Natura 2000 je precej negotovo, šipko, ni dovolj jasno. Nemogoče je karkoli doseči, če ne bomo imeli na voljo dovolj finančnih virov. Slišali smo tudi, da je horizontalna zakonodaja pomembna, se pravi kmetijstvo, gozdarstvo, posebno načrtovanje, prometne politike, morske plovne poti in tako naprej. Vse to je pomembno. In še zadnja zadeva, glede katere moramo biti vsi zelo jasni. Politika Evropske unije z področja biotske raznovrstnosti je pod hudim stresom, lobisti, komisija in drugi jo napadajo. V tej situaciji je pravzaprav parlament tisti akter v tej igri, ki bi moral zavrniti kakršenkoli poskus, da se spodkoplje zakonodaja z področja biotske raznovrstnosti. Nihče ne bo tega dela opravil na mesto nas, zato se ga moramo lotiti. Hvala. Hvala lepa, gospod Afronteš. Hvala lepa, predsednik. Vsi poročevalci se strinjamo, kot ste slišali, glede tega, da je umestno poročilo naslikalo situacijo takšno, kot je. Predvsej dramatična je. Izguba biotske raznovrstnosti je strašljiva, cilji, ki smo si jih zastavili pred petimi leti, še vedno niso doseženi in očitno je, da jih ne bomo dosegli do leta 2020. Predvsej daleč smo že od teh ciljev. Poročevalec je izhajal torej iz tega. Namreč poročilo zelo dobro omenja, kako daleč smo še od doseganja ciljev. Strinjamo se tudi glede tega, kot ste slišali, da bi morali upoštevati mnenje državljanov, ki se strinjajo z nami, da direktiv ne bi smeli spreminjati, v mislih imam direktivo o pticah in habitatih, poskrbeti bi morali predvsem za to, da se ti dve direktivi bolje izvajate, zato da boste ti dve direktivi tudi uspeli doseči bolj konkretne rezultate. Kot smo slišali, je to poročilo zelo pozitivno, ogromno točke, glede katerih se strinjamo. Mi bomo sicer uložili nekaj predlogov sprememb, s katerimi bi to poročilo še okrepili. Občutek sem imel, ampak ne vemo, ali je to zgolj moj občutek ali ne, da je v tem obrazožitvenem memorandumu poročevalec zauzel bolj odločno stališče kot ki potem lahko preberemo v samem poročilu, kar se mi zdi škoda, ker je stališče v obrazložitvenem memorandumu dobro. Naprimer, če si pogledate točko, kjer najdete omembo gospodarske izgube, do katere prihaja zaradi tega, ker ne izvajamo zakonodaje na dovolj učinkovit način. Mislim, da bi to lahko vključili v normativni del oziroma v samo jedro poročila, ne pa v obrazložitveni memorandum poročilo se osredotoča na naslednjih pet let, kot da ne bi imeli določenega obdobja že za seboj. Mislim, da smo premalo kritični do tega, kaj vse je šlo narobe v zadnjih petih letih. To sicer lahko najdemo v dokumentih, ki smo jih sprejeli pred tem poročilom. Zdi se mi, da je v poročilu tudi premalo krat omenjeno, da državljani zelo jasno in glasno zahtevajo, od Evropske unije, da pove, kakšne ukrepe izvaja za zaščito biotske raznovrstnosti. Tudi mi bi lahko nekoliko bolj pritisnili s tem v zvezi, zato da bi prišlo do boljšega komuniciranja in posredovanja informacij državljanom. Nekaj pa pogrešam v tem poročilu, namreč kakšna je vrednost biotske raznovrstnosti in narave sama po sebi. Ponavadi govorite o tem, kakšno vrednost ima ta biotska raznovrstnost in narava za človeka, ampak obstaja ta dvojna vrednost. Obstaja bogatstvo znotraj same narave in to bogatstvo je ločeno od človeka, od njegovega zdravja in dobrega počutja ali pa tudi tega družbeno-gospodarskega diskurza. Še ena zadeva. Poročevalec pravi, da so sicer bili doseženi določeni cilji, zmeren uspeh smo dosegli pri ciljih 4 in 5, ko gre za ribištvo ampak umestno poročilo z področja ribištva nekako ni pozitivno. Edino, kar je pozitivno, je, da imamo novo skupno ribiško politiko. V samem jedru je sicer politika dobra, ampak obstajajo določena pomorska območja zlasti v Jadranskem morju, kjer so zadeve katastrofalne, tako z vidika okolja, kot tudi z vidika staležev rib, kar 35 93 odstotkov vrst je namreč deležnih prekomernega lova. Florence. Hvala, sedaj pa gospod Florenc. Ja, najprej naj povem, da tudi sam ugotavljam, eh, da v mojem lastnem gozdu nažalost prihaja do izgube biotske raznovrstnosti. In mi smo ob tem osupli in smo pravzaprav obnemeli, ker ne vemo, kako je do tega prišlo. Sem pa bil prisoten že v prvih razpravah o biotski raznovrstnosti in takrat smo bili vsi polni upanja, da se bodo zadeve obrnile na bolje. Ampak pogledajte si poročilo, ki ga imamo pred seboj. Gospod poročevalec, mislim, da ti naloge tudi sam ne bi mogel bolje opraviti. Kolegi iz ELS so dejali, da vas lahko popolnoma podprejo. Tudi jaz. 80 odstotkov um, okolja je v lasti gozdarjev ali pa obdelovalcev površin. Ampak ali mislite, da če boste sprejeli bolj stroge ukrepe, da se bo za mm, moje lastno zemljišče kaj spremenilo? Ne, tu gre za sodelovanje z kmetovalci. Zanima me, na kateri točki se posvetujete s kmetovalci in obdelovalci. Vse to mora potekati v dogovoru s tistimi, ki obdelujejo zemljo. Uh, In v sosedstvu imamo kmeta, ki ima 80 tisoč piščancev. Dobi pa samo 4 cente za enega samega piščanca, kar pomeni, da težko upravlja svojim eh, zemljiščem. Eh, če bomo spremenjali direktivo o vodah, to ne bo pomenilo čisto nič za kmetovalce. Če bomo sprejemali zakonodajo, ki je proti kmetovalcem, eh, bo ta zakonodaja neuspešna. Na voljo imamo eh, veliko diplomiranih kmetovalcev, tudi predsednik našega odbora je eden izmed njih. Ampak, če želimo mm, ravno njih eh, stisniti za vrat, potem ne bomo uspešni. Mislim, da se je treba mm, res zelo osredotočeno lotiti te naloge in vključiti kmete v ta projekt. Če želite, da naša regija zagotovi še 3 odstotke več površin za zelenitev, potem bo gospodarski učinek enak nič. Ampak, če želite podpreti majhne kmetovalce, če jih želite zaščititi v sodelovanju s kmetovalci, potem pa boste zagotovili pravo biotsko raznovrstnost. Trenutni okvir je že zdavnaj, že zdavnaj prenehal eh, delovati. V zakonodaji moramo upoštevati tudi udeležence in treba je imenovati tudi kmete. Treba je zagotoviti njihovo podporo. Če ne boste upoštevali kmetov, potem bo prišlo do popolnega priprada, propada, prizadevan. Poglejmo si še enkrat greening, poglejmo si zelenitev. Mislim, da je zelenitev neuspešna. Mislim, da je zelenitev neuspešna že v osrednjih državah Evrope. Deloma izvajamo zelenitev pod um, pseudonimom, čež da počnemo nekaj za biotsko raznolikost. Ampak uh, kmetje iz um, moje regije pravijo, da gre samo za, tule samo za nekak zeleni blabla. Bla. 20 let si že prizadevamo za te cilje, pa smo neuspešni. Treba je uživeti pravo idejo zelenitve, treba je spregovoriti tudi s kmeti. Ampak um, ne moramo tu sprejemati enostranskih ukrepov. Ne gre za to, da bi samo Bruse lahko sprejeljal ukrepe, ki bodo zaživeli. Treba je sodelovati z državami članicami. In te vedo, da se zelenitve, zelenitev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 je treba znati razložiti, katere mm, avtohtone vrste ptičev živijo v neki regiji. Če ne bomo zagotovili biotske raznovrstnosti, jih ne bodo mogli videti več čez nekaj let. Hvala, gospod Ferbrandi, prosim. Hvala, gospode Mesmeker, za vaše dobro poročilo in za močne izjave, ki ste jih podali v našem odboru. Mislim, da ni bilo besedice, s katero se ne bi strinjal, tako da najlepša hvala. Ob tem pa naj povem, da tu prepoznavam elemente, številne elemente poročila, ki sem ga pripravil pred petimi leti. Pripra prihajate do enakih ugotovitev in predlagate enake rešitve. Prav tako je takrat moje poročilo prejelo tako rekoč soglasno podporo parlamenta, takšno kot jo slišimo danes v tej dvorani. Moramo pa biti realistični. V tem parlamentu, v tem odboru nam je zelo mar za biotsko raznovrstnost nasplošno. Ampak obenem pa so naše vlade tiste iz naših političnih skupin, iz vrst socialistov, liberalcev, krščanskih demokratov ali pa katerekoli druge politične skupine, tisti, ki ne izvajo te iste politike. Tako da je sicer zelo enostavno zagovarjati biotsko raznovrstnost na splošno in se na njo osredotočiti, ampak zadeve postanejo veliko bolj zapletene, ko mm, pride do kolizije interesov. In v takšnih trenutkih moramo jasno nastopiti za biotsko raznovrstnost, tako da bi podprl poročevalca pri tem, da bi morali nastopiti proti mm, pregledu v okviru refita. V preteklosti sem spregovoril o krizi biotske raznovrstnosti kot o tihi krizi in še vedno menim, da gre tu za tiho krizo, čeprav je to morda največja kriza, s katero se soočamo. In če je svet prisoten, bi ga rad povprašal, zakaj organizira izredna srečanja na Evropskem vrhu, ko pride do krize. Ampak kadar pa pride to vrst, do tovrstne krize, ko gre za biotsko raznovrstnost, pa svet molči. Morda bi nam svet lahko podal odgovor na to vprašanje. Menim, da je izguba biotske raznovrstnosti veliko večje tveganje za Evropsko unijo, kakor trenutna migranska kriza. Videli smo, da so bili sklicani že številni sestanki na vrhu ko gre za migransko krizo, ni pa bilo nekakšnih sestankov glede biotske raznovrstnosti, tako da me zanima odgovor sveta na to. In še ena točka, ki kaže, kako težko je, ko pride do naskrižja interesov. To je točka, ki se nanaša na skupno kmetijsko politiko. Vedno krivimo države članice, ampak eh, premislimo tudi o lastnih ukrepih. Tudi mi smo bili odgovorni za razvodenitev skupne kmetijske politike pri pregledu tako da tudi naša načela niso tako močna, kot bi morala biti. Bodimo torej realisti tudi pri tej točki. Naj zastavim še eno vprašanje komisiji. Načelo neto izgube. To je načelo, na katerem komisija že kar nekaj časa dela. In rad bi izvedel, kje smo pri tej točki in ali lahko pričakujemo konkreten predlog z vaše strani. In ena zadnja, gospod predsednik, glede izvrševanja. Tu gre za veliko težava. Tudi poročilo o stanju v naravi v Evropi Evropske okoljske agencije je to dobro izpostavljeno. In naj navedem en primer. Tu gre za lov ptic na Malti. Ko sem postal član tega parlamenta v letu 2011 in sedaj bom eh, citiral sporočilo za javnost komisije, 10. septembra 2009 je. Mm, sodišče potrdilo, da je spomladanski lov na ptiče na Malti proti evropski zakonodaji. In to je bilo pred šestimi leti. In spomnimo še, se še zadnjega dopisa, ki smo ga poslali komisiji glede te točke, glede lova na Malti. Mislim, da je bil ta zadnji dopis poslal pred šestimi tedni. Zakaj ni možno, da Evropa v letu 2015 organizira nekaj konkretnega, če neka država članica, neka majhna država članica ne spoštuje izvrševanje zakonodaje. Zakaj nismo sposobni prisiliti neke države članice, eh, da je skladna? Morda mi lahko komisija razloži, zakaj je to tako težko, ker tega preprosto ne razumem če nismo zmožni niti tega, me zanima, kako bomo sploh lahko kdaj izpolnili cilje iz lasne strategije o biotski raznovrstnosti. Mm, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Šrajev Pirk. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. Kar nekaj truda sem uložila, uložila v to poročilo. Seveda nisem edina, tudi kolegi so seveda delali na tem, gre za poročevalce v senci in gospoda poročevalca. Tudi sama pripravljam poročilo na to temo, ki pa je v moji pristojnosti. Mi, mm, člani mm, parlamenta in tudi nizozemska delegacija skupaj s predstavniki nizozemskih regij smo se sestali zato, da bi razpravljali o tem, kako lahko ogrožamo zemljo z ukrepi, ki so omenjeni v tem poročilu. Mislim, da bo poročevalec um, lahko pomagal tudi našim regijam, če bomo v, par, v por, samem poročilu izpostavili konkretne težave. Generalni sekretar Nizozemske je prav tako poslal dopis Evropskemu parlamentu glede tovrstnih vprašanj. In mislim, da lastniki mm, zemlišča, kot tudi župani na nizozemskem um, ne priznavajo ukrepov iz tega dopisa kot realističnih. Pravijo, da ti ukrepi niso ključnega pomena in uh, da se na nje ne morejo odzvati. Številne države članice so vzpostavili načrte in ukrepe v okviru narave na 2020 oziroma Nature 2000. Države članice so že sprejele konkretne ukrepe. Na nizozemskem si na primer prizadevamo izvajati programe Natura 2000 v kmetijskem sektorju, pa tudi v drugih sektorjih. Še vedno pa ostajajo številne težave. Člen 2.3 direktive o habitatih zahteva izpolnjevanje določenih ciljev, tudi ekonomsko-gospodarskih eh, ciljev v kmetijskem sektorju. Vendar ne prihaja do spoštovanja teh zahtev. Ko gre za izpolnjevanje zakonodajanje, moramo eh, biti dosledni. To velja tudi za 17. člen direktive o habitatih. Pri izvajanju prihaja do zmede. Tretji odstavek 7. člena se naprimer iz, izvaja na različne načine. Različno razumemo, kaj je nujno in urgentno. Te določbe se različno razlagajo v posameznih državah članicah, tako da je treba v skladu s smernicami komisije izboljšati oblikovanje zakonodaje. Prav tako prihaja do veliko zmede glede politik in samih smernic. Tako da je v 16. odstavku resolucije treba to dobro razložiti kakšne so nervarne subvencije z vidika narave. Ne vem, kaj imamo tu v mislih. Morda je lahko kot vegano politiko opišemo subvencije, ki jih dajemo državam članicam za to, da izvajajo ukrepe, ki negativno vplivajo na okolje. Ali je 17. odstavek res najboljši primer tega, kako naj se izvajajo politike. Mislim, da pri izvrševanju te zakonodaje prihaja do številnih težav, ne samo pri nas na nizozemskem, več tudi v številnih drugih državah članicah. Mislim, da nismo dosledni na ravni politike ali pa izvrševanja zakonodaje. Tudi, ko gre za vzpostavljanje načrtov za upravljanje, je to povezano s preveliko birokracije. In vse to gre na škodo kot do okolja. Ko gre za razvoj podeželja, odstavka 13 in 14 govorita o pomankljivostih v ribiškem sektorju in v sektorju ribogojstva. Tu pa je treba poštevati tudi stanje v drugih sektorjih. Pogosto se sprejemajo drakonski ukrepi, ko gre za težave, ki bi jih morali pravzaprav razrešiti na drugačen način. mislim, da tudi družinske kmetije v kmetijskem sektorju um, pogosto obravnavamo kot velika podjetja in tudi za njih veljajo drakonski ukrepi, do česar pa pravzaprav ne bi smelo prihajati. Mislim, da bi morali te preveč stroge ukrepe še enkrat natančneje preučiti in mislim, da bi jih morali oblikovati na bolj primeren način. Lastnike zemljišč, po mojem mnenju, kaznujemo in to ni cilj programa Natura 2000. Nekatere izmed ukrepov, nekaterih izmed ukrepov ne moremo ustrezno izvajati in ta situacija ne velja samo za nizozemsko. Mislim, da je treba spoštovati zadevne smernice pri reševanju teh težav. Evropska komisija bi morala biti pripravljena razmisliti, kaj lahko storimo tako v gradbenem kot kmetijskem sektorju. Prizadevati bi se morala za boljše izvajanje zakonodaje. Tu imam v mislih tretji odstavek. Tu gre za projekte, ki niso neposredno povezani z upravljanjem okolja. Mislim, da je treba upoštevati, Delo, ki že poteka na področju varovanja okolja v državah članicah in mislim, da je treba podpreti že obstoječe ukrepe, ki so jih sprejele države članice. Nacionalni organi morajo prejeti podporo. Mislim, da je treba podpreti ukrepe, ki se že izvajajo na lokalni in regionalni ravni, ker so pogosto rezultati pozitivni in zelo dobri. Tako da tole ostaje, obstajajo še številne vrzeli. Tudi prejšnji premijer je že večkrat omenil to vrstne težave. In samo podpiram Naturo 2000 in želim še močneje podpreti. Ne želim pa podpirati multinacionalk in tudi nevladne organizacije se pogosto ne osredotočajo na najbistvenejše elemente. Hvala, sedaj pa dobi besedo gospod Dionaru. Merci, monsieur le président. Euh, je remercie notre... Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa kolegu za bogato, celovito poročilo. Sama bi spostavila ključno zadevo. Namreč, kaj se dogaja z izvajanjem direktiv, kaj se dogaja z ocenjevanjem učinkovitosti leteh. Res je, da obstajajo besedila, kot je direktiva o habitatih, ki bi jih morali bolj poglobiti in izvajati. Uh, bi pa vseeno ustrajala na nečem, kar se mi zdi ključnega pomena. Kormorani. Na voljo imamo zakonodajo, ki ščiti te ptice. In kakšen je rezultat? Nažalost, zaradi ščitenja te vrste ptic prihaja do upada staleža rib v sladkih vodah. Zato res ustrajam na tem, da se ocenijo realni pozitivni učinki obstoječih direktiv. Naš kolega gospod Mesnekar predlaga, da komisijo in države članice pozovemo naj pripravijo pobudo o opraševalcih. Da, to je res bistvenega pomena. Bi pa vseeno rada povdarila, da je naša skupina uložila ugovor na sulfoksaflor in večji del tega odbora je našo pobudo zavrnil. Preden se lotimo velikih projektov bi bilo bolje, če se lotimo vsakodnevnih učinkovitih in usklajenih dejanj. Hvala. Ja, vielen Dank, ich würde jetzt gerne. Najlepša hvala. Sedaj pa bi rad eh, dal priložnost Evropski komisiji, da spregovori. Gospa Lindu, se pa upravičujem za izgovorjavo. Vam pa obljubim, da bom izgovarjanje imen še nekoliko povadil. Thank you, Mr. Chair. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu komisije bi rada pozdravila ta zelo, to zelo dobro pripravljeno poročilo strani gospoda Demesmekerja. Hvala poročevalcu in poročevalcem senci za izvršno upravljeno delo. Mislim, da dobro povzemate vse točke iz poročila komisije. Dobro ste povzeli oziroma se lotili vsakega posameznega cilja in dobro ste izpostavili pomen ekonomskih okoljskih storitev in njihov učinek na našo družbo in gospodarstvo. Poročilo komisije je izpostavila posledico neizpolnjevanja ciljev in izpostavilo je vrzeli pri zagotavljanju strategije za biotsko raznovrstnost. Mislim, da tudi to poročilo kaže, da je treba sprejeti nadalje ukrepe in da potrjuje zavezanost komisije tem ciljem. Glede posameznih eh, vprašanj, gospe Birder, lahko odvrnem, da bomo res um, zelo natančno razmislili o sklepih Evropskega parlamenta in sveta. Razmislili bomo o primernih nadaljnih ukrepih. Gospod Herbrandi. Še naprej eh, bomo delali na pobudi za neto izgube glede izgube eh, biotske raznovrstnosti in izgube vrst. Začeli smo z javnim posvetovanjem in komisija eh, bo sprejela še nadaljne ukrepe pri pripravi ocene učinka. V prihodnih mesecih bomo razmislili o nadaljnih ukrepih. Glede različnih pripomb eh, in glede poročila smo si pribeležili komentarje glede primernosti direktiv o pticah in habitatih. Kot veste, komisija še preučuje rezultate omestnega pregleda in bo na konferenci 20. novembra predstavila rezultate. Na tej točki bi se vam rada še enkrat zahvalila za upravljeno delo in se že veselimo končne različice poročila. Hvala. Ja, ja, tudi sam bi se še enkrat rad zahvalil vsem udeleženim. Preden dam besedo gospodu poročevalcu Demis Mekerju, glede njegovega poročila, ki je deležno velike, velike podpore, pa bi rad eh, dal besedo še svetu, ker eh, smo slišali veliko vprašanj zastavljenih eh, svetu. Sam sem sicer gostujoči v vlogi predsedujočega, bi pa rad želel, da v prihodnosti sodeluje tudi svet. Tudi komisija mora, se mora soočati s posledicami odločitev sveta, tako da bom predsednika poskušal motivirati, eh, da upošteva tudi to pobudo. Mislim, da jo bo lahko podporil. In gospod Mesmeker, kot zadnji imate besedo. Najlepša hvala, predsedajoči. Veseli me, Eh, da obstaja bolj ali manj um, jasen konsens, saj glede ključnih točk poročila in hvala kolegom za spodbudne besede. Pri ključnih točkah gre za to, da ne, da ne smemo Izpustiti izpred oči zagotavljanje ciljev 2020, treba je zagotoviti boljše izvajanje in eh, strogo izvrševanje. Treba je zagotoviti tudi boljšo usklajenost z drugimi področji politik. Prav tako si ne želimo revizije direktiv o naravi. Zelo podrobno sem prisluhnil mnenjem eh, poročevalcev v senci in tudi mnenjem drugih kolegov. Prislušnil sem tudi mm, kritikam in za trenutek naj spregovorim še v nizozemščini. V poročilu je jasno zapisano, da si želimo pristop, ki bo upošteval več deležnikov, kar pomeni, da želimo vključiti več zainteresiranih strani na lokalni in regionalni ravni, pa tudi kmete želimo zaobjeti, vsaj upamo na to. Evropska komisija je nizozemski že nakazala, da bi morala v direktivi obstajati dovoljšna fleksibilnost eh, za to, da se soočimo s težavami glede izvrševanja, ki ste jih omenjali. Ne vem, ali gre tu samo za težave, ko gre za um, konkretne določbe v direktivi. Mislim, da ne gre samo za to. Seveda pa lahko še vedno izboljšamo samo besedilo, poročilo, tako da bo sporočilo parlamenta še bolj jasno. Hvala. So, dank. Möchte... Najlepša hvala. Rad bi vas opozoril na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb 16. november opovdne. Glasovanje v odboru Envi bo potekalo 21. ali 22. decembra. Srečo imamo, da sekretarijat ni ustrajal pri 23. In glasovanje na plenarnem zasedanju bo potekalo bodi si januarja ali februarja 2016. Do tedaj bomo torej še imeli priložnost, da se vsi skupaj sestanemo in uh, najdemo dobre rešitve. Uh, Potem podimo na 5 do točko, gre za izmenjavo mnenja s komisijo glede kitov. In pri tej točki bi rad dal besedo kitu Taylorju. Je že prisoten? Da. There are 311 uh, in Kot komisija eh, pravi, imamo kar 311 različnih vrst kitov, delfinov in pliskavk, ki se nahajajo v 32 eh, inštitucijah oziroma eh, ustanovah v 15 državah članicah. Imamo 10 org, dve belugi in eh, en amazonski delfin sta tukaj, večina pa jih je navadnih delfinov. Te inštitucije se urejajo po Evropski direktivi o živalskih vrtih, številka 1999-2022. Ta direktiva je bila sprejeta zato, da bi ohranili bio, biotsko raznolikost. Te živali lahko potujejo kar 100 mil na dan potopijo pa se lahko kar 60 metrov globoko. V primerjavi s tem pa so potem zaprti v bazene, kjer imajo manj kot en odstotek možnosti za gibanje v primerjavi z možnosti, možnostmi, ki jih imajo v naravi. Torej, takšni bazeni ne morejo niti približno ponarediti nekakšnega življenskega prostora, kot ga imajo te živali v naravi ko se tem živalim omeji življenski prostor, pogost, se pogosto razvijajo določene težave, naprimer zaradi nenormalnega ponavljajočega se vedenja. Poleg tega vidimo določene težave, ki jih imajo kiti in delfini v ujetništvu, so pa enake težave pri različnih eh, vrstah in zaradi tega se spremeni naravna dinamika v skupini, zaradi česar prikaja do uh, agresivnega vedenja, do bolezni, celo do smrti. Te živali v ujetništvu ne morejo pobegniti določenim stresnim situacijam. če nek človek zagreši kaznivo dejanje, ga damo v zapor, še vedno pa ima možnost, da se pritoži in, eh, pravi, in omogočimo mu pravičen postopek sojenja. Te živali pa nimajo enake možnosti, da bi jih izpustili iz bazenov. Po tej direktivi o živalskih vrtovih morajo biti živali zaprte v pogojih, ki zadovoljujejo biološkim zahtevam in zahtevam za konzervacijo določene vrste. To lahko naredimo samo tako, da so kletke oziroma bazeni narejene primerno za posamezno vrsto. Akvariji morajo biti narejeni iz. Eh, no, ti eh, akvariji pa so narejeni iz cementa, imajo ravne zidove in so manj kot en odstotek življenskega prostora, ki bi ga ponavadi izkoristile te živali. Takšna je torej situacija v delfinarijih po Evropi. Glede na znanstvene dokaze o, eh, o socialnem življenju, obnašanju in eh, mentalnih sposobnostih kitov in delfinov, me zanima, ali bo komisija naredila pregled tega, kako primerno je, da bi določene divje živalske vrste še naprej hranili v ujetništvu, kot se to počne do sedaj. Hvala, predsedujoči. Prav, najlepša hvala, gospod Jonarov, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prepozno je zazvonil alarmni zvonec pri tem vprašanju. Situacija, v kateri se nahajajo kiti in delfini, je precej zaskrbljujoča. Iz 34 vodnih parkov v Evropi prihaja teh 300 kitov in delfinov, ki živijo v ujetništvu ampak vse te živali imamo v ujetništvu v bazenih, ki so predvsej manjši od naravnega okolja. Te vrste so ogrožene. Mislim pa, da vse, kar izvajamo, počnemo v nasprotju z mednarodno konvencijo o trgovanju z fauno in floro, ki grozi izumrtje. 200 km habitat imajo v vsako smer te živali v naravi. Slišali smo strani kolega, koliko mil na dan lahko ti živali pripotujajo. Mi jih v ujetništvu hranimo v bazenih, ki so dolgi nekaj deset metrov največ. Poleg tega vse te živali pogosto uporabljajo tudi v zabaviščne namene. Živali morajo nastopati pod veščečimi lučmi pred publiko in to je mučenje živali so v hudem stresnem stanju in v takšnem ozračju se kiti in delfini ne morejo naprej raznoževati, zato ker so v prehudem stresu. Poleg tega prihaja do nevarne trgovine s temi živalmi ali bi lahko komisija pros, prosim uporabila evropsko zakonodajo, ki jo imamo na voljo že iz leta 96 in zahteva od evropskih veterinarjev, da se uporabljajo za zaščito živali, te tudi za raziskovanje teh živali. Poleg tega bi morali veterinarje odpreti tudi za javnost. Mislim, da bi bil že čas, da oblikujemo delfinarije, ki so dostojni uh, in vredni tega imena. To bi bil prvi korak, ki bi ga lahko storili na poti tega, da bi ti centri za izkoriščanje bili nekaj hvale vrednega, ne pa nekaj, če kar se vsi sramujemo. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Juzo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naslikali so nam precej grozovite okoliščine kiti in delfini, še posebej delfini, so ogroženi. Upoštevati bi morali CITES, upoštevati bi morali mednarodne konvencije na področju trgovine. V Španiji smo sprejeli zakon številka 31 iz leta 2013, ki se nanaša na to tematiko kolikor sama poznam stanje pri nas, lahko povem, da je stanje precej drugačno, boljše. Izpolnjujemo vse predpise, poleg tega ponujemo v teh delfinarjih tudi možnosti izobraževanja in raziskovanja. V desetih letih nismo trgovali z delfini, v zooloških vrtih skrbijo za zadeve tako, kot je treba, vsaj kolikor sem sama videla te vrtove in tudi delfinarije so okoliščine res odlične, tako da stanje pri nas res ne ustreza stanju, kot ste ga opisali vi. Ne vem, ali opisujete zadeve z druge celine, ampak takšne zadeve pri nas ne obstajajo. Ne vem, kako lahko merite stres, ki ga doživljajo delfini, ne vem, kako veste, na, kako jih hrup moti, naprimer. In dejstvo je, da tudi pri nas obstajajo ti zoološki vrtovi in delfinariji, kjer se živali tudi igrajo, kjer jih uporabljajo za predstave in tako naprej, ampak živali ne trpijo. Ne vem, kaj se dogaja v drugih državah, govorim o tem, kaj se dogaja v moji državi, kjer je vendarle kar precej delfinov in smo pravzaprav tretja država po številu delfinov. Najlepša hvala, gospa Ajuso. Gospod Fronte, izvolite. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegica Juzo, ne gre za to, na kakšen način se zadržuje te živali v ujetništvu. Niti ne gre za vprašanje zakonodaje. Mislim, da gre bolj za kulturni izobraževalni namen. Se pravi, kaj pravi znanost o teh zadevah? Mislim, da se ne moremo več pretvarjati, da ne poznamo znanstvenih dokazov. Znanost jasno kaže, da so te živali inteligentne, da se zavedajo, kaj se dogaja. Zato ne moremo, naprimer, v še tako čudovitem bazenu, ki spoštuje vse standarde, zadrževati te živali, ker so te živali vseeno v zaporu in se tega tudi zavedajo. Te živali so inteligentne in imajo samo zavedanje. Pred 20-30 leti so delfinariji imeli pomembno vlogo. Predvsem so ljudi približali živalim, ki jih prej niso poznali, zato ker je šlo bolj ali manj za živalske vrste, ki so bile ljudem neznane, za morske živalske vrste, ki so bile običajno precej oddaljene. Sedaj pa so te živali najbolj zanimive za nas, tudi z vidika ohranjanja vrst. In vse te živalske vrste vrste kite in pliskavice, naprimer teldelfine, smo vključili v prilogo CITES-a. V delfinariji bi morali, kot rečeno, upravljati tudi vlogo izobraževanja in tako naprej. V teh delfinarijih več ne skrbijo za ohranjanje živalskih vrst, kaj te živali, ki se rodijo v teh delfinarijih, ne moremo spustiti v naravo, ker so rojene v ujetništvu. Je pa res, da lahko delfinari upravljajo tudi izobraževalno vlogo. Naprimer, izobražujejo lahko otroke. Dejstvo pa je, da ni nič izobraževalnega v tem, da naprimer otroci plačajo vstopnico za to, da vidijo, kako ti delfini ob glasbi plešejo, skačejo in tako naprej v teh cementnih bazenih. Evropa je včasih predvsej nespametna, ko gre za to vrstne kulturne, politične in druge spremembe, zavira stvari. Zato bi morali v Evropi poskrbeti predvsem za kulturne spremembe. Čez pet ali deset let ne bi več smeli dopustiti, da se inteligentne živali hrani v ujetništvu. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Kilono, izvolite. Thank you, Chair. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi kolegom. Imam samo eno vprašanje za komisijo. Zanima me, kaj bo komisija naredila glede na to, da se zapira vse več delfinarijev. Naprimer na finskem jih zapiramo. Kaj se bo potem zgodilo z temi živalmi, ki so bile do sedaj v delfinarijih? Ali bo komisija pomagala z postavitvijo nekakšnih inštitucij, kamor bomo namestili te živali, ki so bile do sedaj v ujestništvu v delfinarijih po vsej Evropi. Najlepša hvala. Ek, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da smo že precejkrat slišali da so delfini pa tudi določeni kiti, živali z lastnim zavedanjem, živali, ki se obnašajo moralno, torej gre za zelo visoko razvite živali. Kot zagovornik pravic živali lahko rečem samo naslednje. Živali, ki so tako podobne ljudem v svojem doživljanju in obnašanju, moramo zagotoviti tudi nekatere pravice. Naj podam nek primer. Pred približno tremi ali štirimi leti sem uh, se srečal z gospodom Trikom Berjem. To je bil trener delfinov za uh, film Flipper. Gospod mi je povedal, da delfin v ujetništvu po nekaj časa postane depresiven, zavrača hrano in na koncu celo stori samomor. Delfin preprosto toliko časa plava proti betonski steni, dokler ne umre. Gre torej za jasne znake za to, da te živali močno trpijo zaradi ujetništva, v katerem so se znašle. V moralno visoko razviti Evropi moramo sprejeti jasno odločitev za to, da tem živalim damo določene pravice. Predvsem glede na to, da gre za živali, ki imajo zavedanje, ki uh, imajo določene moralne kodekse in tako naprej. Torej, predvsem, ko gre za morske sesalce, naprimer. Komisijo torej sprašujem, kako oni razmišljajo o pravicah takšnih živali danes in v prihodnosti. Hvala, kolega Ek. Gospod O'Brien iz komisije dobi vprašanje, tako da lahko odgovori na ta vprašanje. Na ta, na ta vprašanje. Ja. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Za začetek naj povem, da smo si zabeležili vse te komentarje in vprašanja, ki so jih podali člani parlamenta. Za začetek naj povem, da obstajajo prioritete, kar se tiče uh, teh živali, predvsem v okviru direktive za habitat. Direktiva o živalskih vrtih je pripravljena zato, da nekako doda dodatna pravila, za živali in predvsem, eh, kar se tiče licenc ter inšpekcij za, živalske, za ustanove, kot so živalske vrtovi. Poleg tega so tukaj še dodatni ukrepi za izobraževanje, večanje eh, ozaveščenosti, za posamezne preglede pogojev, v katerih se hraniti živali, kar je bil tudi najpogostejši razlog za intervencije danes. Pomembno je razumeti tudi naslednje ta direktiva temeli na načelu subsidijarnosti. Bolj kot direktive o ptičjih ter o habitatih. Dejansko morajo države članice izpeljati vse ukrepe v tej direktivi, mi pa nismo predvideli nobenega odbora ali pa mehanizma o poročanju, tako da države članice ne rabijo poročati Evropski komisiji o izvajanju ter ukrepih iz te direktive. Glede na vaše pomisleke pa smo že objavili smernice o dobrih praksah, to smo objavili letos. Pripravili smo pa vsebine, potem ko smo se pogovorili z različnimi deležniki v državah članicah, vključno z Evropsko organizacijo in uh, akvarijev ter drugimi deležniki, ki imajo obratne perspektive. Pogovarjali smo se predvsem o kitih in delfinih, pa seveda tudi o drugih vrstah na komisiji ponavadi ne pripravimo smernic za specifično vrsto, poleg tega pa tudi nimamo dovolj znanja za to, da bi povedali, kako, veliko, kako velik bazen potrebujemo za kite in delfine v ujetništvu. Tukaj se zanašamo na države članice, da pri izvajanju te direktive zagotovijo dovoljšno znanstveno podlago za pravilno izvajanje ukrepov v skladu s to direktivo. Na tej stopni se nismo odločili za dodatna priporočila, ki bi eksplicitno zadevala kite in delfine v ujetništvu. Poleg tega nimamo nobenih dokazov o tem, da se zapirajo ustanove, kjer živijo kite in delfini v ujetništvu. Imamo splošne smernice, v katerih svetujemo ustanovam, ki ne izpolnjujejo določb zapisanih v direktivi za živalske vrtove. Nasplošno na tak način zagotovimo, da se bodo živali v teh živalskih vrtovih pravilno obravnavale po zaprtju takšne ustanove. Pripravljamo mehanizem pregleda direktive o živalskih vrtovih, to bo del programa Vrefit in eh, tudi del programa preverjanja stanja v okviru eh, direktiva o habitatih in ptičih. V okviru tega bomo prosili za dokaze, v različnih državah članicah strani različnih deležnikov, glede tega, ali je prišlo do težav pri izvajanju, predvsem tudi za kite in delfine. Torej, mi smo se že zavezali k temu, da bomo naredili pregled, ki bo potekal naslednje leto in pripričani smo, da je to najboljši mehanizem, s katerim bomo lahko odgovorili na vprašanja, ki so jih danes zastavili poslanci. Hvala. Ja, vielen Dank. Ich glaube, Najlepša hvala. Mislim, da smo s tem zaključili to vprašanje. Tako sedaj predlagam nekaj minut odmora, potem pa se nam bo pridružil naš gost, pa tudi naš gospod predsednik. Ja. Dobro je bilo sedeti za, temi, za tem omizjem, morda bom v naslednjem mandatu sam sedel tukaj. Sì, sì, sì. Dear colleagues, Spoštovani kolegi, mislim, da lahko nadaljujemo sestankom. Tako, sedaj lahko razpravljamo o tem novem klim, podnebnem sporazumu v Parizu. Danes imamo priložnost, da bomo izmenjali mnenje z gospodom Wernerjem Hojerjem, predsednikom Evropske investicijske banke. Lepo pozdravljam gospoda predsednika Evropske investicijske banke, s katerim bomo danes lahko razpravljali o pričakovanjih glede mednarodnega sporazuma, ki naj bi bil dosežen na sestanku COP21. Zanimajo nas predvsem podnebna sredstva, ki bodo ključno vprašanje v prihajajočih pogajanjih. O tem uh, smo zapisali nekaj besed tudi že v poročilu INI, ki smo ga sprejeli na plenarnem zasedanju 14. oktobra. Ta, to poročilo bo nekakšen mandat za 15 evroposlancev, ki bodo v delegaciji. Evropskega parlamenta v Parizu. Prav lepo pozdravljam tudi gospoda Jonathana Taylorja, eh, podpredsednika EB. Besedo bi pa kar takoj predal gospodu Vernerju Hojerju, tako da lahko poda uvodno izjavo, potem pa lahko začnemo z normalnim formatom, kar pomeni prvi krok vprašanj, v katerem. Uh, po katerem boste lahko odgovorili na vprašanja, gospod Hoyer. Zatem pa bomo imeli še drugi krok vprašanj in tako naprej. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala eh, in lep pozdrav vsem poslancem. Res mi je danes v čast, da sem z podpredsednikom Taylorjem ter našim eh, stalnim predstavnikom tukaj v Bruslu lahko na vašem sestanku, da razpravljamo o COP21. Boljšega časa si ne bi mogli izbrati. Namreč v New Yorku smo bili sedaj skupaj in pripravljali eh, nove dokumente, na to smo šli tudi v Limo na sestanek IMF, kjer smo se pripravljali z mednarodnimi partnerji ter francoskimi kolegi na sestanek v Parizu. Čez tri tedne bomo vsi v Parizu ali pa bomo poslušali, kaj se dogaja v Parizu, ko bo 196 partnerjev podpisalo novi sporazum, s katerim želimo preprečiti dviganje eh, temperature na več kot dve stopini v primerjavi z predindustrijsko dobo. Vemo, da lahko za sodelovanjem izboljšamo situacijo in istočasno ohranimo delovna mesta ter spodbudimo gospodarsko rast. Če pa želimo to doseči, je ključno, da pravilno uredimo sredstva na tem področju. EIB je največja razvojna banka, ko gre za financiranje projektov, ki se bojujo proti podnebnim spremembam. Tako ali tako smo največja razvojna banka, ampak še posebej se zauzemamo za boj proti podnebnim spremembam. To je bilo razvidno tudi v Limi. Na sestankih z multilateralnimi bankami je bila EIB najpomembnejša pri tem, ko smo poskušali prepričati kolege iz drugih finančnih ustanov, da bi si zadali bolj ambiciozne cilje, ko gre za podnebne spremembe. Pripravili bomo približno 100 milijard evrov v naslednjih letih do 2020 za takšne projekte. EIB pa ima katalitično vlogo, namreč eh, združujemo tako zasebne kot tudi javne investitorje. Poprečno financiramo 30 odstotkov vsakega projekta, kar pomeni, da je skupen del sredstev v bistvu večji kot ta številka 100 milijard, ki jo želimo uporabiti v naslednjih letih. Imamo pa še bolj širok katalitični učinek, zaradi učinkov eh, naših dejavnosti, ki jih želimo podpreti, pa tudi zaradi kriterijev, ki jih pri nas imamo, ter postopkov nadzora. EIB je edina multilateralna banka, ki deluje po vsej Evropi, pa tudi v državah v razvoju ter novih gospodarstvih, s katerimi eh, ima Evropska unija eh, določene stike. Želimo pa se razširiti še na delovanje bolj pogosto izven Evropske unije. Kot Evropska banka pa seveda se osredotočamo na evropske projekte. Izogibanje toplogrednim plinom ima globalni učinek, ne glede na to, kje potekajo posamezni projekti. To, kar je dobro za evropske države, koristi celotnemu planetu. Posledično bodo um, rezultati evropskih podnebnih projektov koristili tudi drugim državam po svetu. Vsako leto takšnim projektom v državah v razvoju namenimo 2,1 milijarde evra. Te države eh, so tiste, ki so vključene v mandat, ki ste nam ga podelili vi in ki ga boste, upam, da kmalo tudi podaljšali. Naj pojasnim, kako bomo dajali sredstva na voljo v naslednjih letih. Prvič, prejšnji mesec na sestanku v Limi sem predstavil finančnim ministrom, pa tudi eh, kolegom iz drugih multilateralnih finančnih inštitucij, kako bo Evropska unija povečala odstotek naložb v državah v razboju iz 25 na 35 odstotkov do leta 2020. To pa še ni vse, namreč ključen ni samo volumen. Naša nova strategija se ne osredotoča samo na volumen, ampak tudi na kritična področja, ki jih moramo še izboljšati. To so tri področja. Prvič, učinek naših eh, sredstev na področju podnebja, drugič, financiranje projektov za adaptacije in tretjič, vključevanje teh pomislekov o podnebnih spremembah v vse postopke, metode in ostale eh, strategije. Posebej pomemben je učinek. Učinek merimo na, to, na tak način, kako naša sredstva učinkujejo na druge projekte. Imamo veliko mehanizmov in te bomo vsekakor izkoristili za to, da razdelamo strategije ter projekte, ki inovativno uporabljajo javna sredstva in privabljajo zasebne investicije. Kar se tiče sredstev, tukaj bi izpostavil zelene obveznice, eh, sedaj smo izdali že kar 10 milijard takšnih v 11 državah. Prepričani smo, da je pomembna kombinacija volumna, osredotočenosti na učinke naših klimatskih sredstev, povečanje financiranja za adaptacije in razvoja inovativnih finančnih instrumentov, ki bi vključili tudi druge partnerje. Na tak način bo Evropska investicijska banka naredila velik prispevek za boj proti podnebnim spremembam v naslednjih letih. Poleg tega imamo tukaj tudi splošen izziv, kar se tiče podatkov. To se morda zdi malce tehnično, ampak je ključno, če, moram, če želimo izboljšati naše ukrepe na področju podnebnih sprememb. Naš cilj je, da bi razumeli, koliko denarnih sredstev je porabljenih, za katere projekte in na kak način. Na ta način bomo lahko bolje ugotovili, kje še ležijo dodatne potrebe. Torej potrebujemo boljše metodologije, Dogovoriti se moramo, kako bomo zbirali podatke in kako bomo merili učinkovitost. Uspelo nam bo le, če bomo delovali skupaj z drugimi inštitucijami in udeleženci na trgu. In prav to tudi počnemo. Sodelujemo z OECD-em, z inicijativo CPI, z sekretarjatom Združenih narodov in njegovo podporno ekipo ter drugimi multilateralnimi bankami za razvoj ter eh, nacionalnimi bankami kot tak KFD in AFD. Ne smemo pa pozabiti tudi tega, da multilateralne banke za razvoj in nacionalne banke ne bodo, sa, ne bodo mogle same zagotoviti teh sredstev, tudi če skupaj delujejo. Tudi zasebni sektor mora pripraviti velik del uh, naložb v zeleno infrastrukturo, države pa morajo pripraviti pravni okvir za stabilne naložbe v podnebne mehanizme. Prav to pa je tudi področje, kjer lahko najbolj pomagate vi, člani Evropskega parlamenta. Namreč pomagate lahko oblikovati zakonodajo, ki bo omogočila in podprla um, takšne podnebne finance. Sedaj bi zaključil uh, v naslednjih tednih bomo seveda še razmišljali o tem sporazumu v Parizu. Pred nami je gotovo še veliko dela, veselim pa se že zanimive razprave. Podpredsednik gospod Taylor pa bo verjetno odgovoril na veliko vprašanj. On je namreč član upravnega odbora EIB, ki je odgovoren za podnebne zadeve, za okoljske zadeve in tako naprej. Kolega, ki je. Uh, na stalnem predstavništvu EB v Bruslju pa bo tudi še kaj dodal. Najlepša hvala, hvala vam. Mislim, da lahko sedaj začnemo z prvim krogom vprašanj. Začel bom kar z kolegom Beletom iz ELS. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsednik EIB, lepo pozdravljeni v našem odboru in najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Pozorno sem prisluhnil vašemu govoru še posebej temu tretjemu ukrepu, o katerem ste govorili. Povedali ste, da kar ena četrtina finančnih sredstev EIB že danes eh, je namenjena projektom na področju podnebja. Predvsem energetske učinkovitosti, ta je po našem mnenju eden izmed boljših mehanizmov za boj proti podnebnim spremembam. Torej, dobro bi bilo, da te ukrepe damo v samo osrčje ukrepov za pod, boj proti podnebnim spremembam, predvsem kar se tiče EIB. Ker je torej za načelo energetska učinkovitost na prvem mestu. Ta mora biti vključena v vse ukrepe, ki jih sprejema EIB. Pa še vprašanje za vas, gospod predsednik, kar se tiče ETS sistema. Verjetno veste, da pripravljamo robustno reformo sistema ETS in eden izmed ključnih elementov so tako imenovani skladi za modernizacijo. Evropska komisija predlaga, da bi dali EIB bolj prominentno vlogo pri izbiri projektov. Zanima me torej, kakšno je vaše mnenje glede tega aspekta, da bi so odločali pri izbiri projektov za modernizacijo energije v državah članicah. O kakšnih kriterijih razmišljate? s katerimi kriteriji boste odločali o projektih in jih izbirali in kaj mislite o vaši novi vlogi v tem sistemu. Hvala. Najlepša hvala. Želj pa njo izvolite. Eh, eh, hvala, gospod predsednik, gospod predsednik, gospod podpredsednik EIB. Vesel sem, da sta danes z nami. Hvala tudi za vse ukrepe, ki jih Evropska investicijska banka izvaja že kar nekaj časa ko gre za financiranje tega ogorčenega boja, ki ga bijemo proti podnebnim spremembam. Zato je vaša prisotnost tu še toliko bolj pomembna, glede na to, da se čez nekaj tednov začne konferenca COP21 v Parizu. Finančna vprašanja bodo pravzaprav ključnega pomena za dosego sporazuma v Parizu. Vsi vemo, kakšna je vaša vloga, osrednjo vlogo igrate v tem prehodu na brezoglično gospodarstvo, pri čemer je treba upoštevati tudi podnebne spremembe. Vsi vemo, da je srečanje v Parizu pomemben mednarodni vrh, na katerem se bomo pogovarjali o boju proti podnebnim spremembam, je pa to tudi mednarodni vrh, na katerem se bo spremenila gospodarska paradigma. V prihodnih letih se bo vaša vloga še naprej seveda pojavljala tudi v tem kontekstu, torej ko gre za spreminjanje gospodarske paradigme. Imamo vprašanje, ki se povezuje pravzaprav s poročilom, ki sem ga imel čas pripraviti in ki ga je parlament sprejel v zvezi z COP21. Najprej fosilna energija. Vsi se strinjamo, da bi morali zmanjšati podporo Leta 2013 ste tudi opredelili nove standarde, na podlagi katerih so nekatera fosilna goriva upravičena do financiranja. Ampak fosilna goriva prejmejo vsako leto več kot 400 milijard evrov podpore. Med letom 2007 do 2014 je šlo 20 milijard za subvencijo to vrstne energije. Vidimo, koliko dela nas še čaka če želimo, kot je omenjeno tudi v poročilu, v prihodnih letih ukiniti vse subvencije. Se pravi, od leta 2020 naprej naj bi fosilna goriva ne bila več upravičena do subvencij. Potem še drugo vprašanje v zvezi z zunanjim delovanjem EIB v boju proti podnebnim spremembam. 75 odstotkov posojil namenjate južnemu sosedstvu in vzhodnemu sosedstvu. Zato me zanima, kako se ta sredstva porazdeljujejo med državami na jugu in vzhodu Evropske unije. Države na jugu bodo, kot veste, najbolj prizadete zaradi neposlednih posledic podnebnih sprememb. To sta dve pripombe, ki bi jo imel. Hvala lepa še enkrat za vašo prisotnost in hvala lepa za ukrepe, ki jih izvajate v boju proti podnebnim spremembam. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospa Gerling, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, in eh, lep pozdrav, gospod predsednik, tudi v mojem imenu. Zanima me, ali lahko poveste več o vašem načrtu, da bi povečali podnebna sredstva do leta 2020. V Združenem kraljestvu je vlada že povedala, Eh, da bodo namenili 5,8 milijard za ta namen do leta 2020 in eh, to pomeni, da bi takrat povečali sredstva za 50 odstotkov v primerjavi z letom 2014. Prejšnji mesec je bil potekal sestanek v Limi, kot ste povedali, tam je bil tudi eh, sestanek z Svetovno banko in Mednarodnim denarnim Eh, skladom in povedali ste, da boste podnebna sredstva zvišali za kar nekaj odstotkov in pri tem bi vam rada čestitala. Zanima me eh, pa me načrti, specifični načrti, načrti, kako boste dosegli zadane cilje na področju podnebja. Kakšni bodo vaši kriteriji pri izbiri projektov in kakšni so vaši cilji za njih? Podali ste splošne smernice, ampak Zanima me, ali morda lahko bolj specifično poveste, kateri projekti bodo vaša prva izbira in kako bo to potekalo. Hvala, gospod Gerbrandi, izvolite. Uh, hvala, gospod predsedujoči in hvala tudi gospod Hoyer, da ste se nam pridružili. Hvala za te zelo zanimive številke, ki ste nam jih podali glede podnebnih sredstev, ki jih bo ponudila EIB. Moje vprašanje se nanaša predvsem na finančni sistem na splošno in uh, glede tega, kaj bi lahko EIB storila, da bi to še izboljšali. Vprašanje zastavljam zato, ker mnogo ljudi pravi, da te pobude EIB sicer eh, predstavljajo pomemben razvoj, ampak prava finančna sredstva za podnebje bodo na voljo šele, če bomo spremenili finančni sistem. Naj pa dam nekaj primerov. Uh, neka inštitucija pravi, da, so, da je trenutni sistem v bistvu nekakšen fosil. Zakaj? Ko preračunavajo tveganja, gledajo nazaj, ne razumejo pa, kakšna tveganja bodo prišla v prihodnosti. Računovodski standardi ne upoštevajo eh, določenih eh, sredstev, o katerih je predkratkim govoril guverner banke v Angliji. Tretji primer pa so tudi agencije za uh, ocene, ki ne upoštevajo več kot tri leta vnaprej, ko preračunavajo finančna tveganja. Tveganja pa so seveda več kot tri leta potem, ko se začne neka naložba. Torej, obstajajo strukturne težave v naših finančnih sistemih, zaradi katerih ne bomo mogli dobro izpeljati projektov za um, podnebna sredstva. Vem, da morajo to storiti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 Hvala lepa gospodu Hojerju za ta zanimiv govor o okolju. Hvala lepa za vse te informacije. Vendar mene zanima predvsem to, kako boste upoštevali prometni sektor. Kako boste izmerili učinek posameznih ukrepov. Naprimer, ko bomo gradili hitrejše cestne in druge povezave, kako bo to vplivalo. Vsi se zauzemamo za bolj zelen večmodalni sistem, ampak predus, potrebujemo predvsem finančna sredstva ne zgolj za infrastrukturo, temveč za ostale projekte ali bo investicijska banka začela financirati večmodalne oblike prihodnje generacije, naprimer večmodalne terminale in tako naprej. Ali boste financirali trajnostne prometne storitve oziroma nizkooglične alternative. Kaj je z infrastrukturo? se boste osredotočali zgolj na projekte, ki temeljijo na fosilnih gorivih ali tudi na druge projekte. Zanima me tudi financiranje v kmetijskem sektorju. Ali je EIB financirala projekte, s katerimi naj bi se znižale emisije z področja kmetijstva globalno gledano ali zgolj v Evropi? Kako gledate na ulogo držav v razvoju? Hvala. Hvala lepa, gospod Eichhout. Hvala, predsednik. Hvala lepa, gospodu Hojerju. Hvala za pojasnila glede te strategije. Prebral sem tudi vaša sporočila glede poti, ki vodi v Pariz. Vse lepo in prav. Imam pa še dve vprašanji, na kateri bi želel slišati vaš odgovor. Najprej postavljanje cen oglika. EIB razmišlja o tem, da bi cena oglika dosegla nekje 50 evrov na tono CO2 do leta 2030, potem pa bi se postopoma to povečevalo na 100 evrov na tono CO2 ja do leta 2045. Če si pogledate, kakšne predloge imamo na mizi za reformo ETS-a v narekovajih, boste videli, da cene niti slučajno ne bodo dosegle teh ravni. Zanima me, kakšne bodo posledice, če bo realna cena oglika bistveno nižja od predvidevan EIB-ja, ki jih EIB uporablja tudi v svojih napovedih. Kakšen bo strošek financiranja projektov? Mislim, da bi morali to upoštevati, ko razpravljamo o morebitnih boljših predlogih za reformo ETS. Drugo vprašanje je standard iz področja učinkovitosti pri emisijah. To je povezano tudi s pripombami Herbrandija glede tega, da so vlagatelji večinoma bolj fosilno usmerjeni. Ali boste ohranili standard na 550 gramih na kilovat ali ne? Namreč bojim se, da če boste postavili to mejo, se bomo dolgo zavezali emisijam se odvaja iz fosilnih goriv. Zakaj ne bi tega standarda znižali? Na vse zadnje EIB utemeljuje svojo odločitev glede financiranja tudi na tej podlagi. Združeno kraljestvo uporablja standard 450 gramov, obstajajo tudi nekateri, ki uporabljajo standard 350. Meni se zdi 550 absolutno previsoko. Hvala lepa, gospod Dornano. Merci, monsieur le président. Euh, merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu direktorju, ker je danes z nami. Verjetno se boste strinjali, da ne moremo podpreti projekta, če uspeh in dodana vrednost tega projekta nista zagotovljena. Če želimo, da bi projekt bil učinkovit, bi moral biti, po mojem mnenju, ciljno usmerjen in poglobljen. Vemo, da je mnogoterjanje mehanizmov za financiranje razlog, zakaj je prišlo do razdrobljenosti financiranja v državah v razvoju. Mi smo financirali v teh državah tudi ukrepe za boj proti podnebnim spremembam. Računsko sodišče je prišlo do te ugotovitele. Zdi se mi, da bi iste pripombe lahko podali tudi pri strateških projektih. Zato me kot prvo zanima, kakšen okvir boste predlagali, da se izognemo preveliki razpršitvi nudenja sredstev za posamezne projekte, kako boste projekte ocenevali a posteriori. Zanima me tudi, ali boste pod vprašaj postavili politike blaženja sprememb. Skupina za financiranje podnebnih sprememb se veliko ukvarja s tem, Svetovna banka za razvoj je zadolžena za to področje. Na podlagi katerih meril boste jasno opredelili, ali nek lokalni dogodek nastane zaradi nereguliranja na svetovni ravni. Kakšne predloge boste predstavili po COP21, da ti predlogi ne bodo preveč razpršeni? Bojim se, da bo preveč marginaliziranih ukrepov in preveč razdrobljenih nacionalnih politik. Potrebujemo tudi jasen akcijski okvir. Smo globalni akter, ampak strategija Evropske investicijske banke na tem področju. Poglejte si publikacijo septembra 2015, govori o tem, da bi morali spodbujati financiranje nizkoogličnih industrij, da bi morali spodbujati tehnološki razvoj. Ugotavljam pa, da številni ukrepi Evropske investicijske banke potekajo izvan Evropske unije. Vidimo, kako dramatične učinke ima naprimer upad industrijskega sektorja v Evropi na delovna mesta in tudi na naš razvoj. Še zadnje vprašanje, gospod direktor, kakšen manevrski prostor imate pri opredeljevanju prednostnih nalog v tej strategiji za financiranje trajnostnega industrijskega sektora v Evropi? Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za ta vprašanja. Še nekoga sem očitno pozabil. Smo šele pri prvem krogu. Koordinatorji so besedo dobili v tem krogu, malo mor morate počakati v prvem krogu dobi besedo seveda Evropska investicijska banka, ne vem, ali gospod Hojer ali gospod Taylor, kdo bo odgovarjal. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja, skušali bomo odgovoriti na ta vprašanja, za kar potrebujemo vzdržljivost in tudi pogum. Bom razdelil delo med oba. Mislim, da je moj kolega veliko bolje opremljen ko gre za odgovarjanje na podrobnosti, sam se bom zanašal na njegove nasvete in tudi na njegove pripombe. Par splošnih pripomb glede prvega vprašanja gospoda Beleta. Ne bi se mogel bolj strinjati, ampak najboljša energetska politika je politika energetske učinkovitosti. Nismo še dosegli meja pri tem. Trenutno pripravljamo investicijski načrt za Evropo, pogovarjamo se s številnimi državami članicami v Uniji. nekaj manjših naložb je že bilo v posodabljanje hiš. To bi lahko prispevalo tudi k boju proti podnebnim spremembam, zato bi morali to bolj podrobno preučiti. Zlasti v ne tako več novih državah članicah. glede dogodka v Parizu, ki bo potekal decembra. Ta dogodek je izjemno pomemben, ne samo zato, ker imamo na mizi zelo, zelo pomembno vprašanje, temveč tudi zato, ker je pred nami edinstvena priložnost. Če nas vse skupaj pogledamo z političnega zornega kota, bi sam rekel, če ne zdaj, kdaj potem. V okolju, smo priča temu, da so ti pomembni globalni akteri pripravljeni storiti korak naprej in to okno priložnosti ne bo dolgo odprto. Zato, gospod Parnjo, pozdravljam poročilo, ki ste ga pripravili in ki ga je parlament tudi podprl. mislim, da potrebujemo vso podporo, zato da prepričamo tiste, ki še oklevajo glede kompromisa v Parizu. Pripraviti moramo ambiciozne zamisli. Lahko vam povem, da zadeve obravnavajo v finančnih institucijah na svetovni ravni in delo ni enostavno. Nekateri kolegi so tako močno pod vtisom kratkoročnih zaposlitvenih ciljev v posameznih državah, regijah in tako naprej, da temu vprašanju sploh ne posvečajo dovolj pozornosti, kaj je šele, da bi to podnebno konferenco obravnavali prednostno. Zato bomo res hvaležni za vse nadaljne delo, ki ga boste še opravili. Resnično sem prepričan v to, da bo moralo priti do spremembe paradigme. Jonathan bo kaj več povedal o teh zadevah, predvsem o finančnem sistemu, vendar se mi zdi, da smo nekoliko že presegli svoje moči. Sicer se strinjam s tem, kar pravite, ampak določene zadeve enostavno niso možne. Ne moremo nositi takšnega bremena kot zgolj ena od večstranskih razvojnih bank. Še naprej bomo morali spreminjati okvir, znotraj katerega delujemo, to je res ključnega pomena. Mislim, da smo sedaj bolj ali manj zaključili podrobnostmi pri bančni uniji nastopil je trenutek, da Evropsko unijo oblikujemo kot unijo kapitalskega trga. Komisija bo, upam, sprejela dodatne ukrepe, sicer bomo še naprej delovali kot razdrobljen trg v Evropi. Mimo grede, na področju digitalnega gospodarstva, ne zgolj na področju, ki vas zanima, je za banko, ki je bila vzpostavljena kot institucija, ki naj bi prispevala k dokončanju notranjega trga, skupnega, kot smo včasih rekli, res grozljivo, ko vidimo, kako je digitalni trg razdrobljen, pa ta trg nasploh obravnavamo kot globalno integriran trg, pri nas pa je še vedno precej regionalno in nacionalno obarvan, kar je škandalozno. Lahko gospod Taylor pove kaj več o tem večmodalni promet, tu smo na dobri poti, za nas je to ključno vprašanje. Strateške naložbe v kontekstu Junkerjevega načrta so ključnega pomena, vendar potrebujemo pametne rešitve. Pred 60 leti se tega ne bi lotili, ampak danes je intermodalni promet res absolutna prednostna naloga. cene oglika, ne vem, kaj se dogaja na tem področju, saj glede študij in tako naprej bo Jonathan povedal kaj več s tem v zvezi in tudi v zvezi z ETS. Lahko predam besedo Taylorju. Ja, hvala predsednik, hvala tudi kolegu. Bom skušal odgovoriti na čem večje število vprašanj. Svegam sicer, da se bom ponavljal. Uh, Popolnoma se strinjam glede energetske učinkovitosti. Priznavamo, da premalo počnemo na področju energetske učinkovitosti. Ne gre za to, da si ne bi želeli tega početi, ampak tehnično so zadeve zapletene. Obstajajo majhni projekti, mi jih moramo na nek način povezati. Lani smo opravili nekje dve milijardi posojil, šest milijard za obnovljive vire, devetnajst milijard posojil na podnebnem okoljskem področju nasploh. Sklad za posodabljanje ste izpostavili, pri tem je pomembno predvsem, da če nas nekdo prosi, da sodelujemo pri posodabljanju pri tem skladu, bomo seveda prispevali sredstva in ponudili pomoč. Vprašali ste me po merilih. Mi lahko sodelujemo zgolj, če se bo pri tem upoštevalo naše merila z področja nudenja posojil. Ta merila so bila seveda sprejeta v postopku soglasja, kot veste. Toliko v odgovor na to vprašanje. Zmanjšanje podpore, no s tem že prehajam na naslednje vprašanje, subvencije za fosilna goriva in energijo. Imamo energetsko politiko, eksplicitno smo se odločili, da bo neutralna do različnih virov energije. Vsebuje pa seveda določena merila. Omenili ste merilo 550 gramov emisij CO2 na kilovatno uro. Iz praktičnih razlogov se s tem potem odpravi možnost kakršnega koli financiranja in posojanja za umazane oblike energije oziroma oglika. Če pa bi projekt bil povezan tudi s hranjevanjem in skladiščenjem oglika, bi projekt bil upravičen do posojil. V zadnjih letih pa se spremembe na tem področju niso dogajale. Glede zunanjega delovanja drži, da je večina tistega, kar počnemo, vezana na sosednje države, ko gre za delovanje izven Evropske unije. Dvomim, da se bo to bistveno spremenilo. Posodabljanje zadev 35 odstotkov, ki ste jih omenili, je vezanih na celoten znesek posojil, ki jih namenjamo. No, bom kasneje razložil. Izven Evropske unije, vendar to niso vsa sredstva, ki jih nudimo izven Evropske unije. To so posojila državam, ki so opredeljene v mednarodnem kontekstu kot države prejemnice sredstev za namene doseganja teh 100 milijard letno, zato da bomo dosegli cilje do leta 2020. Vzhodno evropske države ne sodijo v ta kontekst držav. Gre pa za povečanje sredstev. 2,1 milijardo nudimo trenutno, zato se bodo zadeve povečale. Celovita številka 25 odstotkov je naš željen minimalni prak. 19 milijard smo namenili, kot sem že prej povedal, 100 milijard bomo ponudili v naslednjih petih letih, če bo ohranjena opredeljena raven posojil. Vprašali ste tudi, kako opredeljujemo prednostne naloge in rezultate. Ena od zadev, ki se je pojavila v okviru zadnjega strateškega pregleda, je, da se bomo bolj osredotočali ne zgolj na input, temveč tudi na output, se pravi na poročanje o rezultatih. Že predsednik je prepovedal, da gre za zapleteno področje. Veliko lažje je zadeve meriti z vidika vnosa, kot pa potem tega, kaj iz vsega skupaj dobimo. Pogovarjati se bomo morali tudi z drugimi bankami, ocenjevati ostale cilje, ki smo jih zastavili težko je prednostno razvrščati projekte, ki imajo največji vpliv tudi na ta celovit znesek. Gospod Grbrandi, mislim, da govorite o zadevah, ki so nekoliko izven našega področja. Tudi sam sicer sočustujem tem predlogom, ki ste ga podali, namreč trenutno računovodski pristop pristop je res bolj previdnosten. Mislim, da bi tudi bonitetne agencije morale posodobiti svoj način ocenjevanja, zato da ne bi prišlo do neželenega ravnanja pri posameznih projektih. Ni pa smo mi tisti, nismo mi tisti, ki bi lahko podali pobude. Kar zadeva večmodalni prevoz, če obstajajo rešitve, bi se strinjal s tem, kot je rekel predsednik, da podpremo takšne rešitve. Ampak predlogi morajo najprej biti predstavljeni in take oblike, da jih je moč financirati. Iskren odgovor na vaše vprašanje, no, moj iskren odgovor, ali smo skušali financirati tudi projekte z področja kmetijstva, ki so namenjeni zmanjšanju emisij CO2 na kmetijskem področju, ne vem. Uh, nima kategoričnega odgovora na to, ali smo financirali take projekte ali ne, so pa zagotovo upravičeni do financiranja. Določanje cen oglika. Ključno pri vsem skupaj je po mojem, kaj želimo doseči v okviru svojega pristopa. Mi opravimo svojo presojo, odločamo o projektih, pri čemer uporabljamo ceno oglika, ki je res nekje med 30 do 50 na tono, odvisno od dolžine posojil. Kaj ti to je najboljši način, kako lahko predelimo ceno oglika, ki jo bomo potem upoštevali pri vrednotenju projekta. Pri ETS je nekje 7 evrov. Zato lahko povem, da bomo drugače obravnavali te cene. Mi se bomo držali naših najboljših ocen, ki jih imamo, glede tega, kakšna je dejanska cena oglika. Glede standardov učinkovitosti na področju emisij, ti standardi so bili pripravljeni po pregledu strategije pred dvema letoma in pol nekje. Številka, ki smo jo izbrali, je številka, o kateri smo se dogovorili v okviru tega pregleda. In sicer je odbor rekel, da bo upošteval ta predlog nekje sredi postopka, to je odbor tudi storil in potem stvari pustil takšne, kot so. Bolj splošno pripombo bi imel s tem v zvezi, namreč politika kot takšna bo deležna pregleda čez nekje 18 mesecev, tako da bomo tudi ta vidik ocenili, ko bomo pregledovali celoten politični predlog. Pet 450 na podlagi ene metodologije je isto kot 450 na podlagi druge metodologije. Ne bom se spuščal v to, morda drži ali ne, preveč časa bi porabil, da to obrazložim, ampak zagotovo se bo to vprašanje pojavilo, ko bomo čez 18 mesecev opravili pregled politike. To bi imel povedati s tem v zvezi. Če povzamem še ta zadnji sklop vprašanj, ki so se nanašala predvsem na to, kako bomo zagotovili ustrezno a posteriori analizo projektov, kako bomo vedeli, ali so projekti učinkoviti. Kar nas zadeva, lahko povem, da bomo še naprej strogo spremljali, pregledovali učinkovitost projektov in ta pristop bomo obrali seveda tudi v prihodnje. Mislim, da sem zajel večino vprašanj, če se ne motim. Well, Glede kmetijstva pa sem rekel, da so ti projekti znotraj področja uporabe. Nima pa dejanskih odgovorov, ali smo financirali kakšne to vrstne projekte izven Evropske unije. To je bilo konkretno vprašanje, če se ne motim. Po sestanku vam lahko ponudimo več informacij s tem v zvezi. Hvala lepa. Sedaj pa lahko začnemo z drugim krogom. Gospod Petrle. Hey, Gospod predsednik Hojer, okay. <laughs> Even here. <laughs> hvala lepa za jasno predstavitev. Iz nje izhaja, da Evropska investicijska banka dobro razume svojo vlogo, ki je lahko ključna. Vemo pa, da lahko ambiciozni cilji sprožajo tudi ambiciozno nasprotovanje oziroma jim lahko sledi slaba izvedba. E, jaz bom zelo konkreten. Ta čas pripravljamo vrsto bilateralnih sporazumov o strateškem in trgovinskem sodelovanju. Ne bom našteval vseh e, in ti sporazumi nam dajejo priliko, da kombiniramo e, naše partnerske namene e, s cili, kot jih, kot jih bo postavila Eh, pariška klimatska konferenca. Eh, kot član parlamentarne delegacije za Indijo eh, vidim veliko možnost v tej smeri, da tako kombinacijo izvedemo v našem partnerskem odnosu z Indijo, ki ima zelo ambiciozne cilje glede bodoče rasti v naslednjih 20 letih, v katerih bi se lahko zgodilo, če bi uporabljen kitajski model rasti, da se bo, šti, da se bo obseg emisij povečal za večkrat. V tem primeru sveda ne bomo šli v smeri ciljev, ne bi šli v smeri ciljev. Torej, eh, jaz mislim, da eh, bi bilo mogoče oziroma da bi bilo potrebno, da Eh, Evropska investicijska banka sodeluje v evropskem in indijskem interesu pri ozelenitvi indijskega eh, gospodarstva. Eh, to vprašanje sem postavil tudi gospodu ministru Fabiusu. Torej, zanima me, kako si vi predstavljate vlogo Evropske investicijske banke v tem projektu, kjer je tako rekoče vse odprto in kjer bi si lahko zapisali en dober rezultat. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Gospod Brennan. Uh, thank you, Chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Par vprašanj bi imel o gozdu, drevesih in lesu. Kakšno vlogo igrajo gozdovi pri zajemanju skladiščenja oglika, nam je vsem jasno. V Evropski uniji je nekje 10 odstotkov teh emisij pravzaprav potem skritih v gozdovih. Na severu Evrope so gozdovi zato še toliko bolj pomembni. Zanima me, če imate kaj več informacij v zvezi s tem, ali se financirajo projekti za zajemanje in skladiščenje oglika tudi v gozdovih na jugu Evrope. Potem je pa tu še vprašanje spodbujanja uporabe lesa. Les lahko uporabljamo na tradicionalen način, naprimer za gradnjo hiš. Oglik se še vedno zajema tudi naprimer znotraj lesenega pohištva. V gradni, pri kateri se uporablja veliko železa, jekla in betona, se porabi ogromno energije. Če uporabljamo les, se porablja manj energije. Predvsem lesna vlakna se lahko uporablja pri naprimer izdelovanju oblačil med drugim pri izdelavi oblačil se telesna vlakna pomešajo z bombažnimi vlakni. Zanima me torej, če Evropska investicijska banka razmišlja tudi o tem, da bi bolj uporabljali les. Potem pa še kmetijstvo in gozdarstvo v povezavi. Če kmetijstvo povežete z gozdovi na pravila način, lahko kmetijsko proizvodnjo povečate za do 30 odstotkov na južni polobli bi s tem znatno lahko spremenili življenje na boljše. Drevesa lahko torej igrajo zelo pomembno vlogo v boju proti podnebnih sprememb, zato me zanima, če se strinjate z menoj, da ni človekov najboljši prijatelj pa s tem več drevo. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Višnjevska. Pani przewodniczący, panie prezesie, Panie dyrektorze, najlepsza chwala. Spoštovana predsednik in podpredsednik Evropske investicijske banke. Katere prednostne projekte bi morali izključiti iz področja financiranja? Če obstajajo takšni projekti, projekti, ki bi jih morali izključiti, me zanima, na podlagi kakšnih kriterijev bi to storili. Tu imam v mislu predvsem projekte, ki težijo temeljijo na uporabi premoga, ki temeljijo na podlagi sežiganja premoga. Ali boste upoštevali to vrstne kriterije? Poleg tega me zanima, kako je z varno oskrbo z energijo. Ali bo EIB upoštevala to vrstne kriterije, kot so naprimer vpliv ukrepov na zagotavljanje os varnosti oskrbe z energijo. Če bomo zmanjšali odvisnost od. Uh, premoga mm, v naši državi, bo to zamajalo varno oskrbo z energijo. Poleg tega me zanima naslednje. Evropska komisija je podala predlog glede naložbenega odbora EIB. Trije predstavniki držav članic skupaj s predstavnikom Evropske komisije naj bi se zbrali v tem odboru. Uh, Ali menite, da bi bilo pravično za tiste države, ki ne pre, prejemajo pomoči, da odločajo o tovrstnih ukrepih? Naj se dotaknem še pogozdovanja. Zanima me, zakaj se EIB tega ukrepa ne želi m, mm, poslužiti. 1,5 odstotka sredstev ste uporabili v preteklosti za to vrstne namere, kar ni veliko. Za preprečevanje podnebnih sprememb pa ste porabili 90 milijard, 1,5 odstotkov pa ste ne, od tega pa ste namenili po gozdovanju. Zanima me zakaj. Najlepša hvala. Gospod Parija. Firmo Ocent, ki je komisijo za empinjar. Hvala lepa. Zelo pomembno je, da zagotovimo dovolj finančnih sredstev. Zelo pomembno je, da izpeljemo vse predvidene ukrepe, če želimo, da se temperatura ozračja ne bo segrela za več kot 2 odstotka oziroma za 2 stopini. Zanima me, kakšne ukrepe namerava Evropska investicijska banka še sprejeti. Ali boste ponudili možnost dostopanja do dodatnih posojil državam v razvoju? ali boste sodelovali tudi z zasebnim sektorjem, da bi tudi zasebna sredstva uporabili za financiranje ukrepov v državah v razvoju, tako na severu kot na jugu. Namreč več 100 milijard evrov naj bi zbrali za to vrstno financiranje. Potem je pa tu še vprašanje, kako doseči brezoglično gospodarstvo. Imate v mislih kakšne konkretne ukrepe, boste bolj stavili na obnovljive vire energije, na prometni sektor? Če je nov mister Selimovič. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Selimovič. Najlepša hvala in hvala za udeležbo in hvala, da ste podali ta pregled dela. Dve vprašanji bi rad zastavil. Eno vprašanje bom moral zastaviti dokaj neposredno, tako da se že vnaprej upravičujem za to. Prvo vprašanje se glasi. Govorili ste o sprevrženih spodbudah. Tukaj sem, me vidite? gre za sprevržene spodbude, zato da bi privabili zasebni kapital za naložbe v tehnologijo in spodbude za naložbe povezane s podnebnimi spremembami. In rad bi spregovoril nekoliko o tem, mm, kje vidite te sprevržene spodbude in kje bi želeli pozvati politike k ukrepom na tem področju. Kajti smo na voljo in eh, vas poslušamo. In še eno vprašanje, moram biti odkrit. Gre eh, za očitno vprašanje, ki pa se mu izogibamo. Vemo, da številne države ne napovedujejo mm, niti tega, kdaj bo prišlo do največjih izpustov. Nekatere države članice napačno mm, navajajo svoje izpuste. Čeprav razumem, ste vi povečali stopnjo financiranja z 25 odstotkov na, na 35 odstotkov. Tako da moje odkrito vprašanje je, do kolikšne stopnje moramo povečati ta sredstva za to, da bi dosegli cilj dveh stopin. Sicer ne pričakujem, da mi boste podali odgovor konkretne številke. Rad bi samo uh, m, mm, slišal, kakšna so razmerja pri tem vprašanju. Hvala. Eh, eh, Najlepša hvala, sedaj pa gospa Šrajer Pirki. Eh, Najlepša hvala. Naj povem, da sem zelo zadovoljna s tem, kar je EIB danes popovdan povedala. In zelo se zavedam oziroma zelo bom, natančno bom spremljala, kaj se bo dogajala v Parizu. Predstavljam pa interese ruralnega in kmetijskega se sektorja na nizozemskem. Govorite o 35 odstotkih in dejali ste, da želimo doseči raven, ki bi zagotavljanja um, ustrajno oskrbo, trajno oskrbo z energijo do določenega datuma. Govorili ste o obnovljivih virih energije in o fosfatih ter o ciljih, ki naj bi jih dosegli. Pred nekaj tedni sem uh, obiskala enega izmed odbratov in tu imam v mislih 35 um, odstotno financiranje. Jasno je, da je treba zagotoviti neke vrste subvencioniranje in financiranje. Veliko sredstev namenjamo m, obnovljivim vrstam energije, naprimer solarna in veterna energija. Nekaj takšnih projektov najdemo tudi v naši državi. Gre za velike projekte, ki bi jih lahko se financirali. Zanima me, ali upoštevate tudi to vrstne projekte. Poglejte samo situacijo v Nemčiji. Tam vidimo m, velike obrate za obnovljive vire energije. Prav tako pa je treba upoštevati tu potrebe kmetovalcev so pa to ukrepi, ki bodo zahtevali kar nekaj časa. Zanima me pa, kako dolgo bo trajalo, da dobimo ustrezne odzive. Ljudje čakajo na odzive. Of, uh... Najlepša hvala. Še zadnja mm, beseda, na to pa boste imeli priložnost, da podate odgovore. Uh, Najlepša hvala, predsednik. tu gre eh, za eh, zelo podučena vprašanja in eh, nekoliko ste me pravzaprav preobremenili. Nenehno se s kolegom ukvarjava z okoljskimi in kmetijskimi vprašanji. Morda bi bilo bolje, da o teh vprašanjih spregovori gospod Taylor, sam pa se bom dotaknil strateških vprašanj. Gospod Petrle? Uh, je povprašal glede ambicioznih ciljev. Kakšna je povezava med ambicioznimi cilji in rezultati in kakšna je povezava glede odpora na drugi strani. V Limi in v New Yorku smo bili priča tej povezavi. In vmešavanje Evropske unije na zunani ravni, ko gre za razvojna vprašanja, za mednarodno trgovino in tudi za podnebno politiko, bi morala biti konstruktivno orodje Evropske unije za to, da bi zunanje partnerje prepričali, da morajo storiti več. Poskusal sem se odzvati čim bolj korektno, ampak ko smo imeli sestanek mednarodnih investicijskih bank, sem imel občutek, da nimajo vsi enakega občutka nujnega ukrepanja, ko gre za odzivanje na podnebne izzive. In tu leži pravi izziv. Kaj ti še nikoli ni bilo mednarodne okolje bolj naklonjeno sklenitvi sporazuma v okviru COP21. Prve izkušnje sem imel na področju okoljske politike pred 21 leti na Kitajskem. In eh, Kitajska se je od tedaj tako zelo razvila, da sedaj lahko zelo razumno in racionalno pristopimo k izzivom, ki jih imamo v odnosu do Kitajske. Pri Indiji je podobno, saj situacija ni popolnoma drugačna. In v ZDA sedaj vemo, da je predsednik pripravljen eh, potegniti sklepe in eh, priti do rezultatov. Sedaj sprejemamo odločitve, ki bodo pomembne za naslednjih 15-20 let, tako da moramo ukrepati že danes. To pa pomeni tudi, da mora Evropska unija delovati bolj globalno. To velja tudi za nas. Evropska investicijska banka je Evropska banka. Je finančna roka Evropske unije tudi izven Evropske skupnosti. Sredstva, ki so nam na voljo oziroma v manevrski prostor, ki ga imamo, je omejen. Praktično gre za 10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 Ta pregled sicer še ni zaključen, ampak tu se soočamo iz, izzivi. Srečujemo se številnimi nujnimi izzivi in podnebje je eno izmed tistih kriznih področji, na katerim se moramo zagotovo odpreti tudi na vzven in skleniti partnerstva z našimi prijatelji, kot sta Indija in tudi druge države. Glede vloge gozdov, tu se popolnoma strinjam, kar ste dejali glede pomembnosti gozdov. To vprašanje glede najboljšega prijatelja, to moramo še proučiti, ampak mislim, da nekoliko lažje objamem psa kot eh, drevo. Ampak, ko gre za pomembnost um, lesa pri gradni, mislim, da ta pomembna vloga ni postavljena pod vprašanj, tako da jo moramo še bolj okrepiti. Glede kmetijstva in gozdarstva in povezave med tema dvema področjama, lahko rečem, da gre tu za novo področje. Uh, Naša banka ni bila v preteklosti pretežno dejavna na področju kmetijstva. To je za nas dokaj novo področje. In prepričan sem, da se bomo morali bolj poglobljeno spustiti tudi na to področje. Treba je ugotoviti, kdo so relevantni partnerji. Za enkrat tudi nas ne jemljajo kot eh, relevantnega partnerja na kmetijskem področju. Smo pa odprti tudi za to področje in eh, prve znake smo že nakazali, bomo pa tu delali še naprej. Glede vprašanja premoga in eh, sprevrženih spodbud, ki ste ga zastavili, bom to opustil ob strani. Imamo pa še eno vprašanje glede odbora za naložbe. Mm, ni tu nikakršnega odbora, kjer bi bile države članice ponopravni član skupaj z banko. Gre za sklad za modernizacijo, tam to drži, vendar to ni povezano z naložbenim skladom za Evropo. Ostala vprašanja pa bom prepustil kolegu. Bi pa podal še en poziv, ko gre za stike med Evropskim parlamentom in banko, bi vas pozval, da natančno preučite mandat, ali se obrnem na vas, ko gre eh, za, za trajnostni razvoj. Ko gre za trgovinsko vidike, se obrnem na odbor za trgovino. Tako da naš mandat je širok, gre pa za obseg sredstev, ki jih na vašem področju lahko zagotavljamo, ki znaša 8 milijard na leto. In morda bi skupaj z vašo podporo lahko pod, zagotovili še večjo podporo. Lahko bi vsaj zagotovili novo institucijo za ta namen. Uh, um, Najlepša hvala. Še nekaj nadaljnih podpor. Pripomb bi podal, mislim pa, da smo drugače razčiščili z vprašanji. Glede trgovinskega sodelovanja. Ne povem, da smo mi seveda instrument evropske politike. Če trgovinski dogovori vodijo do določenih ukrepov, bomo te ukrepe seveda tudi upoštevali. Ampak mislim, da veljajo zadeve v tej smeri in ne obratno. Glede gozdov in dreves, In naj povem, da že imamo m, mm, sklad za pogozdovanje, ki se večinoma osredotoča na ukrepe v Latinski Ameriki. Tam sodelujemo skupaj z ZDA in nekaterimi drugimi akterji. Naša prizadevanja so zelo uspešna in mislim, da bi jih lahko nadgradili. Tako da se strinjam s predsednikom. Pogozdovanje je zagotovo ukrep, ki bi ga morali podpreti po najboljših močeh, če so projekti, ki so na voljo dobri. Tudi biomasa je mm, proizvod eh, lesarske industrije in tudi mi podpiramo naprimer projekte, ki se ukvarjajo z biomasa. Tako da spodbujamo prek tega tako gozdarstva kot uporabo ustranskih proizvodov pri zagotavljanju čiste energije. Tako da je tu nekaj projektov, ki jih podpiramo na tem področju. Gospa Višnjevska ni več prisotna, tako da bomo v pisni obliki še govorili na njena vprašanja. Govorila pa je o tem, katere projekte bi morali izključiti. In odgovor je naslednji. Izključiti bi morali tiste projekte, ki imajo več kot 550 gramov emisij. Smo namerno neutralni, ko gre za vire energije povezane s tovrstnimi projekti, vendar to ne vpliva neposredno na odločitev, ker je govorila o virih eh, energentov. Poleg tega je zgovorila, zakaj um, od 19 milijard namenjamo samo 1,9 odstotka za, za pogozdovanje. Odgovor je tako, kot ga je podal predsednik, tu gre za nekatere projekte, ki jih je treb, še treba nadgraditi. Prav tako imamo na voljo samo določen znesek za podporo projektov, tako da ne moremo preseči tega zneska. Potem vprašanje, kaj bi radi storili za to, da bomo zagotovili 100 milijard evrov tako za sever kot za jug. To je cilj, ki upošteva tudi sodelovanje zasebnega sektorja. Bomo pa tudi mi odigrali svojo ulogo, kot je dejal prej predsednik. Povečali bomo znesek, ki ga zagotavljamo za podnebne spremembe, ko gre za države, ki jih najdemo v tej kategoriji so pa tu tudi drugi akteri, ki bi morali storiti več za to, da bi dosegli predvidene cilje. Potem sprevržene spodbude. Mm, zastavili ste vprašanje glede tega, kaj to pomeni. Naprimer, ko gre za standarde, ki smo jih določili pred nekaj leti, da ti spodbujajo ali pa odvračajo finančne institucije od tega, da vlagajo v nekoliko bolj zelene projekte, ki pa so morda povezani z nekoliko večjimi tveganji. Ko naprimer eh, prihaja do odvračanja prispevkov za pokojninske sklade, naprimer. Tako da to odvračanje je tisto, kar moramo preučiti. Ni pa vedno usklajeno usklajeno z odločitvami politike. In tu lahko zagotovimo nekoliko prilagoditev. Ni pa to naše področje, področje, na katerem smo mi strokovnjaki. Tako da slišali smo samo številne komentarje na to področje, ki mm, opozarjajo na ta učinek odvračanja. Tako da je treba to o, treba preučiti. Spraševali ste tudi, kaj počnemo zato, da bi dosegli cilj eh, dveh stopinj. 35 odstotkov smo povečali za 35 odstotkov, vendar to velja za nekatere mm, države, tiste izven Evropske unije. Ampak najbolj jasno, mislim, da se mi trudimo po naših najboljših eh, močeh zato, da bi zagotovili, da se vsa posojila mm, zlivajo v to kategorijo držav ampak res pa je, da je to kapljica v morje pri, pri zagotavljanju dveh odstotkov. Ne gre za to, da bi prispevali k delu mednarodnih razvojnih bank ali nacionalnih razvojnih bank ali drugih investicijskih bank. Tu je treba storiti še več. In mislim, da ste zastavili tudi vprašanje glede vlaganja v obnovljive vire energije in kaj tu še lahko storimo. Če na kratko odgovorim, V obnovljive vire bomo vložili, kolikor se le da, seveda pod pogojem, da bodo predlagani dobri mm, projekti. Tako da morajo ljudje najprej podati dobre predloge za projekte, če jih želimo mm, podpreti, kajti zadeve delujejo v to smer. Najprej treba zagotoviti dobre projekte, ki jih lahko na to podpremo. Najlepša hvala za vaše odgovore in hvala za zelo koristno izmenjavo mnen z Evropsko investicijsko banko. Mislim, da je včasih koristno organizirati to vrstne izvenjave mnen, ker imamo priložnost prisluhniti prednostnim nalogam eh, odbora. Kot eh, poslanci, ki delamo na teh temah, lahko prisluhnemo tudi vašim odgovorom. Tako, najlepša hvala. Sedaj lahko zaključimo s to točko in eh, prekinili bomo sejo za minuto, na to pa nadaljujemo z naslednjo točko. Colleagues, we can, uh... Spoštovani kolegi, sedaj lahko nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. Zadnja točka se nanaša na ugovor v skladu s členom 106 poslovnika izdaja dovoljenja za uporabo bis e 2 etilheksil ftalata. No, verjetno spojine nisem pravilno izgovoril, ampak takoj bom predal besedo poročevalcu Pavlu Pocu, da obrazloži razlog za ugovor. Ja. Hvala, predsednik. Vse bi rad prosil, da so nekoliko potrpežljivi, spregovoril bom v češčini ker je to lažje. Proti navrhu komise udeliti. Spoštovani kolegi, predstavil vam bom ugovor na predlog Evropske komisije, da bi odobrili šestletno izjemo za uporabo enega izmed eh, najbolj nevarnih eh, motilcev um, hormonov ta snov je zelo nevarna za nosečnice in za mm, moške zarodke, ker spreminja nevrološko zasnovo otrok. Pri drugih stalatih pa ugotavljajo povezavo z rakom na dojkah in na modih. Ta snov lahko zmanjša število spermatocidov in lahko povzroči tudi spremembo v modih. Tu gre za endokrinega motilca hormonov. Ni pa ta snov sama po sebi nevarna, ker je nevarna od določene koncentracije naprej. Se pa ta snov nalaga v našem telesu. In če bi ga odobrili za uporabo oziroma pridelavo mehkih PVC-jev, potem bomo kršili cilje uredbe REACH. Zakaj? Sistem za odobritev v skladu z uredbo REACH bi moral zagotoviti, da bi izključili uporabo sicer tehnološko sniselnih snovi, ki pa so nevarne. Cilj uredbe REACH je prav tako zagotoviti zaščito življenja in okolja. Predlog je neskladno s prejšnjo direktivo, naprimer direktiva o zmanjšanju nevarnih snovi in uh, direktiva o elektronskih napravah, um, predvideva ta prepoved teh snovi in tudi drugih nevarnih talatov. Prav tako je mm, ta predlog neskladen z delovno pravno zakonodajo. 21. oktobra je komisija podala predlog, v katerem je DHAB uh, opredeljen kot snov, ki v skladu s 57. členom uredbe 1907 predstavlja zelo nevarno snov za zdravje ljudi. Tako da se zastavlja vprašanje glede odobritve DEHP. Če bo sprejet um, sprejeta ta izjema, potem ne bo prišlo do nekakršnih vprašanj glede izdaje dovoljen. Da EHP se sedaj upošteva samo kot snov, ki je nevarna za razmnoževanje in zatem se skriva tudi poseben namen. To snov lahko upoštevamo tudi kot snov, za katero velja določeno raven za m, mm, toksičnost te ravni pa ne upoštevamo, ko gre eh, za snovi nevarne za razmnoževanje. V tem predlogu se predvideva veliko širše podajanje mm, dovoljenja, ko gre za, za recikliran mehki PVC. Tu gre torej za visoko pri, nenehno prisotnost nevarne snovi v mehki plastiki. In ta predlog je tudi v nasprotju z zamislijo krožnega gospodarstva. V naši resoluciji julija je parlament dejal, da je preprečevanje prednostno pred recikliranjem in recikliranje ne bi smelo biti izgovor za nadaljno uporabo nevarnih snovi. DEHP je snov, ki je že prisotna v evropskem okolju. V tleh um, in v zraku, pa tudi v urinu naših državljanov. Nevarn, ta kemikalija je nevarna predvsem za nosečnice in za otroke, um, ko gre za ključne razvojne faze. DEHP je ena izmed najpogostejše zaznanih uh, snovi v sistemu za hitro odzivanje rapid postopku javnega posvetovanja mm, z Evrop Evropske komisije z predstavniki m, mm, eh, industrije je bilo ugotoviti, da se trenutno ne nadzoruje učinkovito zagotavljanje varovanja pred izpostavitvijo tej nevarni snovi pri proizvodnji. Jasno je, da ta snov predstavlja nevarnost za zdravje evropskih državljanov skoraj da šokantno je, eh, da v dokumentu dokaj arogantno pravijo, da je bila naša ocena izvedena in eh, da analiza eh, ni dovoljšna, da bi lahko na podlagi naše metodologije lahko preučili, kakšni so družbeni in zdravstveni učinki uporabe te snovi. Tako da me zanima, zakaj komisija krši predlog strokovnjakov da ni dokazano, da se izvaja ustrezen nadzor nad uporabo te snovi. Kar pomeni, da nimamo nikakršnega nadzora nad, tve, nad tveganji. Prav tako ne upoštevamo ocene glede varnostnega tveganja odbora za družbeno-ekonomske analize SEAC. To pomeni, da mnenja strokovnjakov kažejo na to, da delodajalci ne morejo omejiti tveganj, katerim so izpostavljeni njihovi zaposleni. In mislim, da je šla komisija tule res predaleč. Tako da vas prosim, da me podprete. Rad bi prosil komisijo, da mm, odpravi podeljevanje mm, dovoljenj za to snov. Uh, Gospod Javor, ki nadomeša gospoda Eichhauta. <clears throat>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 ima resne vplive na zdravje in seboj prinaša pomembna tveganja za zdravje. Učinke uporabe te snovi je težko nadzorovati. Ocene in raziskave, ki so bile opravljene, kažejo, da prihaja do številnih potencijalnih negativnih učinkov na človeški organizem, predvsem pri nosečnicah in zarodkih, predvsem pri moških zarodkih. Ta snov lahko povzroči tudi neplodnost pri odraslih moških. Pri analizi tveganja je bilo ugotovljeno, da obrati za predelavo prihaja do izpostavljenosti snovi DEHP in sicer do te mere, da lahko izpostavljenost vpliva eh, na zarodek. Tako da so tveganja zelo visoka odobritve za to, vrstno, to vrstne snovi bi lahko privedle do številnih obolenj v Evropi. Tako da mislim, da moramo biti pri tej snovi zelo previdni. Mislim, da je dokaj neverjetno, da bi odobrili to snov brez izvedbe ustreznih študij. To je v nasprotju z uredbo Rič in v nasprotju s predvidnostnim načelom. Tako uredba Rič kot previdnostno načelo želita najprej zagotoviti dokaze, da neka snov ni škodljiva. Šele na to lahko to snov uporabljamo. Tu pa se pojavlja še ena težava. Kolikor vem in To je že vprašanje, ki ga naslavljam komisiji. Podjetja, ki so prosila, zaprosila za dovoljenja, niso zaprosila za uporabo postopka, ki omogoča uporabo te snovi zaradi družbeno-gospodarskih razlogov. Ekar je na lastno pest začel uporabljati ta postopek. Prišel je do sklepa, da gospodarski učinki odtehtajo tveganja za zdravje in da bi zaradi tega morali odobriti to snov. Tako da me zanima, ali lahko komisija tu potrdi. Postopek za izdajo dovoljenja se je spremenil in agencija je bila tista, ki je spremenila postopek. Moje vprašanje se torej glasi, zakaj je agencija to storila, čeprav ni bila zaprošena, da izvede ta postopek. Poleg tega me zanima, ali je smiselno uporabljati ta postopek, zato da bi povečali izpostavljenost evropskih delavcev potencijalno negativnim učinkom te snovi na njihovo zdravje. Zanima me, ali koristi res odtehtajo tveganja za zdravje. Gospod Pot je sicer govoril o resoluciji Evropskega parlamenta, v kateri smo zapisali, da moramo postopoma odpraviti uporabo tovrstnih snovi. Hvala. Thank you very much, now Mr. Buzoi. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Buzoi. Grazie, predsednik. Uh, DHP is a well-known toxic uh, substance. Uh, DHP e je znana škodljiva snov in ne bom ponovno navajal argumentov. Prišlo je do številnih mm, pomislekov glede uporabe snovi DHP. E Zelo smo zaskrbljeni zaradi toksičnosti tega, te snovi na razmnoževalni sistem, pa tudi na endokrino spanje in na zdravje ljudi. Prvotno je bilo to snov v skladu z rič um, klasificirana kot zelo nevarna snov. Zaradi svojih prvih šestih snovi je bila vključena v 14. prilogom. Gre za ftalat, in, uh, v, ki je bil omenjen tudi v direktivi glede elektronske opreme. Kljub temu pa smo izpostavljeni tej snovi v okolju. To je snov, ki se uporablja pri proizvodni PVC-ja in se uporablja pri um, izdelavi številnih vsakodnevnih eh, izdelkov, naprimer, ko gre za plastične novoletne smrekice, eh, za mm, plastično opremo in podobno. Kakšne pa so varnost, varne alternative, torej neuporaba PVC-ja v različnih proizvodih in izdelkih? Alternativne snovi so na voljo, vključno z alternativnimi postopki in predelavami. Prav tako smo v javnem posvetovanju ugotovili, da bi lahko zagotovili boljšo izbiro končnega uporabnika prek boljšega osveščanja, pa tudi prek zagotavljanja boljše ekonomske usklajenosti s potrebami. Prav tako smo zaprosili za ustrezno socialno-gospodarsko oceno. Prosili si za dovoljenje, pa vseeno niso mogli zagotoviti ustreznih zaščitih ukrepov, vseeno pa se navaja prehodno obdobje sedmih let. Najbolj pa me skrbi, da se DEHP uporablja tudi v medicinskih pripomočkih, ki prihajajo v stik z nosečnicami, novorojenčki in otroci. Res je sicer, da trenutno imamo omejitve za uporabo medicinskih pripomočkov, ki vsebujejo DEHP za določene pacijente. Ampak kdo pa ve, kdo nam lahko zagotovi, da čez nekaj let ne bomo uporabljeni naprimer recitriranih proizvodov, ki še vedno vsebujejo to nevarno snov. Po mojem mnenju tu ni argumentov za odobritev izjeme, ker ni bilo možno dokazati, da se ustrezno nadzorujejo tveganja za vse namene uporabe. Tako da zagovarjam postopno um, opustitev rabe do EHP. Izjemo bi lahko um, odobrili le tam, kjer te snovi ni možno uh, nadomestiti. Tako da sem uh, za ugovor, ki ga predlaga gospod Pot. Najlepša hvala, gospod Berter. To, to, um, Najlepša hvala. Ja, nisem se nameravala oglasiti, ampak vseeno imam resne pomisleke. Potem, ko sem sedaj prisluhnila kolegom glede te snovi DHP in eh, podaljšanja dovoljenja za njo. Skrbi me za ljudi, ampak tudi za okolje na splošno. Dan danes se veliko snovi reciklira, tudi naprimer eh, zgradbe, ki se jih kar preseli na nek način. In zanima me, kako bomo preprečili, da bo PVC prišel v stik z betonom, z stavbami in tako naprej. Namreč eh, kasneje pri takšnih predstavljanjih pride do prahu, ki potem zaide vse posod, v zemljo, vodo, posod kar pomeni, da potem lahko različne živali ta prah zaužijejo, med drugim tudi ribe in tako naprej. Kakorkoli že, ko pride do tega prahu, je snov nemogoče nadzorovati. Če bomo dovolili, da se ta snov uporablja v postopku recikliranja, je to zelo tvegano in skrajno. Že dovolj slabo je, da to snov uporabljamo in da so ljudje izpostavljeni tveganjem, ampak če se bo to začelo reciklirati, potem res ne vem, kako lahko zagotovimo, da ta snov ne bi prešla v naše okolje. In če je tako nevarna za ljudi, samo predstavljajte si, kaj se bo zgodilo z biosfero, ko pride ta snov v naravo. Vsekakor bom torej podprla gospoda Poca in eh, ostale, ko zahtevajo od komisije, da ne podaljšajo dovoljenja za to snov. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod Peričin, izvolite. Grazie, presidente. Hvala, predsednik. Slišali smo že, da je ta snov tudi endokrini motilec. In snov je že bila opredeljena kot toksična za plodnost. Tudi v uredbi Rič je bilo zapisano, da je snov škodljiva. Komisija leta 2011 zapisala, da je ta snov ena od šestih najbolj kritičnih snovi, ki bi jih morali umakniti z trga. Industrija je ukrepala. Stalati predstavljajo 80 odstotkov evropskega trga z temi plastičnimi izdelki. Tržijo se tudi naprimer PVC izdelki, ki ne vsebujejo ftalatov razen na molekularni ravni nekoliko nenavadno se mi zdi, da danes razpravljamo o tem, da bi snov odobrili, naprimer na otroških oddelkih, na ginekoloških oddelkih še vedno ne morejo uporabljati medicinskih pripomočkov, ki ne vsebujejo stalata, pa naj si gre za razno razne medicinske pripomočke. Te snovi še vedno predstavljajo 50 odstotkov proizvedenih plastičnih proizvodov na globalni ravni. Večinoma prihajajo ti izdelki iz Kitajske, Indije in iz drugih tretjih držav. Mi v celoti podpiramo predlog, ki ga je podporil kolega Pok. Thank you very much. And... Najlepša hvala. Sedaj pa moramo dati besedo komisiji, tako da nam lahko odgovori. Gospod Klaus Berend, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. In hvala tudi vsem poslancem, ki so podali svoje mnenje. Hvala vsem, ki so podprli tale predlog gospoda Voca. Naj se odzovem na nekaj komentarjev, ki smo jih slišali. Mnogo izmed vas je komentiralo eh, značilnosti endokrinega motivca te snovi do IHP. V pravilih eh, Riča piše, kako poteka ocena. Ocena mora biti omejena na tveganja nevarne snovi, ki so zapisane v prilogi 14. V tem trenutku gre tukaj samo za toksičnost za potrebe raznoževanja. Gospod Poc ima prav, ko pravi, da je komisija predlagala ločeno odločitev za identifikacijo DHP-ja in treh drugih vtalatov, torej opredelitve teh kot toksičnih ki bi torej tudi ustrezali takšni klasifikaciji o toksičnosti. Ampak ta ocena še ni končana. Odločitev, da bomo to osnovo opredelili kot takšno, je prišla kasneje, potem, ko so že, udali, eh, ko so že vložili prošnje za podaljšanje dovoljenja. Kot že rečeno, rič omejuje, katere ftalate lahko uh, uporabljamo ta ločena odločitev komisije še ni sprejeta in dejstvo je, da jo mora predložiti komisija. Zakaj? Zaradi uh, metodologije v EKI. Postopek identifikacije endokrinih motilcev uh, namreč tam ni dobil dovoljšne podpore in prav zato je bil ta postopek prenešen na komisijo, da naj mi sprejmemo odločitev. Uh, Če bi bilo to sprejeto, bi se spremenil seznam kandidatnih snovi, ne, pa, ne bi se pa spremenil, spremenila priloga. Torej, snovi omenjene v prilogi 14 so tiste, ki jih moramo poštevati. Še enkrat bi povedal tudi to, da je odbor za oceno tveganja v EKI ni predlagal, da bi zavrnili odobritev te snovi. Potrdili so, da ni primernega nadzora tveganja za delavce uh, v teh primerih. Ampak Rak je eksplicitno povedal, da ne obstaja nobenih tvegan za javno zdravje ljudi, bi, uh, do katerih bi prišlo zaradi izdelkov izdelanih iz tega materijala. To smo si torej pregledali, ko smo pripravljali našo odločitev. Uh, rak želi odpraviti tveganja za eh, delavce in prav zato je potrebno spremljati, kako so izpostavljeni delavci tej snovi. Poleg tega pa morajo zbirati podatke o tem, tako da bomo lahko opravili redni pregled. Komisija je sprejela to priporočilo in prav zato predlagamo, da se uveljavi dodatni pogoj, namreč eh, prijavitelji morajo spremljati izpostavljenost delavcev in predložiti podatke o tem v pregled. Podar je bil tudi naslednje. Prijaviteli so podjetja, ki delajo z recikli, recikliranimi materijali, z recikliranjem PVC-jem. In to je pomemben argument, kljub temu, da v tej resoluciji piše, da to ni pomembno. Rič obvezuje komisijo, da upošteva namene vlagateljev. V tem primeru so vlagatelji podjetja, ki delajo z recikliranim PVC-jem in kot del njihove analize o alternativah so vključili tudi podatke o tem, ali obstajajo drugi materijali, ki bi jih lahko reciklirali in ki vključujejo, torej drugi kot eh, materijali, ki vključujejo DIPHP. E torej ne gre za situacije, v kateri bi vlagatelji, predlagatelji želeli proizvajati nov PVC, ki vključuje DIHP. Tukaj pa gre za drugačno situacijo. Torej. Podjetja reciklirajo materijale, ki jih prejmejo kot odpadni materijal. In njihova vloga je preverila druge alternative, ki bi jih lahko uporabili, naprimer, da bi uporabili druge odpadke ali pa tehnologijo, ki bi odstranila DHP iz materijalov. Agencija se je strinjala z njimi, da tehnično ali gospodarsko trenutno ni mogoče izbrati drugih alternativ. Zastavili ste tudi vprašanje, ali ne bi mogli eh, spremeniti načina odobritve iz tehnične avtorizacije v socialno-ekonomske pogoje. Ja, to je mogoče in. Uh, Prijavitelji so poskušali dobiti odobritev na področju tehničnega nadzora. Rak pa je ugotovil, da to ni primerno, torej da niso dosegli primernega nadzora. Ampak obstaja tudi druga pot, tako imenovana socialno-ekonomska pot, ki jo lahko uporabijo. Prijavitelj tega ne rabi zapisati v začetku postopka. Namreč vidimo veliko prijav, ki jih eh, danes, naprimer, podajo v obeh smerih. Prijavitelji torej podajo vse dokaze, ker mislijo, da bodo izpolnili pogoje na področju tehničnega nadzora, ampak morda jih je navdihnil tudi ta primer, podajo tudi primere za eh, socialno-ekonomsko pot, torej da bi oba načina izkoristili. Mnogi ste podali tudi pomisleke glede tvegan za delavce, o tem sem že pokomentiral namreč eh, predlagamo, da bi vključili tudi nadzor eh, o zbiranju večjih informacij. Recikliranje PVC-ja, ki vključuje DHP, je nekaj, kar upravljajo tudi druga podjetja, pa niso prosila za dovoljenje v okviru riča. Namreč, če odpadke neposredno reciklirajo v druge izdelke, potem ne potrebujejo takšnega dovoljenja. Cijak je o tem tudi napisal mnenje. Obstajajo torej podjetja, ki bodo še naprej reciklirala te materijale, neodvisno od tega, ali izdamo dovoljenje. Gospod Petičini je povedal tudi nekaj o uvozu ter možnosti uvoza PVC-ja, ki vključuje DHP. Ja, res je. Nimamo omejitev, ki bi trenutno veljale v Evropi in bi na splošno onemogočili, onemogočili dajanje na trg izdelkov iz PVC-ja, ki vključujejo DHP. Obstajajo že določene prepovedi za igrače in izdelke za otroke. V letu 2019 pa bomo imeli tudi podobno prepoved za elektronske naprave. Razen tega pa je možno, da se na trg da izdelke iz PVC, ki vključujejo DHP namreč naša pravila ne veljajo za proizvajalce iz tretjih držav. Če zavrnemo to dovoljenje, torej ne bomo onemogočili uvoza. Ne, to bi lahko storili samo, če bi izdali pripoved. Priče vključuje obveznost, da more EK preveriti, ali obstaja eh, podlaga za prepoved, ko se ko spreneha veljati dovoljenje. Ampak ta postopek še ni zaključen, in zato še ne vemo, kakšen bo rezultat te preiskave. Če bodo ugotovljena tveganja, bomo seveda takoj izdali prepoved. Takrat bomo lahko tudi nemudoma preklicali dovoljenje, ki smo ga izdali predtem. Tako mislim, da sem odgovoril na večino glavnih vprašanj, ki ste jih zastavili. Naj še enkrat pregledam, kaj sem si zapisal. Torej, Komisija si je ogledala mnenja Raka in Cejaka in eh, strinjamo se s Cejakom, da so koristi tega, da omogočamo nadaljno recikliranje tem trem prijaviteljem. Tukaj gre res samo za ta primer. Torej, v splošnem kontekstu, kot sem že povedal, so koristi večje od tvegan za človekovo zdravje. Če bodo podatki pokazali, da so tveganja večja, kot se zdi, pa bomo seveda to dovoljenje lahko takoj preklicali. Tudi, če pridemo do novih okoliščin, zaradi katerih bi potrebovali nov pregled, bomo to storili. Če povzamem, strinjamo se z pomisleki o DHP-ju kot takem, nihče ne dvomi, da gre za zelo težavno in problematično snov. Ampak, Sistem pregleda v okviru riča je zelo specifičen in tukaj moramo natančno upoštevati pogoje tega sistema. Glede na to, da je rak potrdil, da ne obstajajo tveganja in da lahko nadaljujemo uvoz, komisija meni, da je upravičeno izdati to dovoljenje za, te, eh, tri, za ta tri podjetja, ki to reciklirajo. Najlepša hvala. Besedo dajem gospodu Pocu za komentar, potem pa dobi besedo še Javor. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, zahvaljujem se vam za besedo. Seveda nisem presenečen nad argumentacijo komisije. Komisija je še enkrat potrdila to, kar sem povedal tudi sam na začetku. DHP je endokrini motilec, komisija to ve, Eh, drugi so to potrdili. Dejstvo, da se vsi postopki še niso končali, še ne pomeni, da lahko ignoriramo resnico. Govorimo o zdravju ljudi, ne govorimo o birokratskih postopkih, ki še potekajo, ki še niso bili zaključeni, ki bodo zaključeni čez 14 dni ali kakorkoli že. Torej, vi govorite samo o birokratskih postopkih, in o postopkih odločanja. Kar se tiče raka, ta pravi, da ne priporočajo izdaje dovoljenja za to snov. To piše v njihovem sporočilu, zato ne razumem, kako lahko o tem sploh še razpravljamo. Rak pravi, da ta vloga ne more prikazati, primernega nadzora tveganja za zdravje. Torej, to je vse, kar potrebujemo. Sistem recikliranja ima svoj namen. Njegov namen ni to, da bi nevarne snovi ohranjali v tem krogu izdelkov. Ne želimo, da sme, je naše okolje izpostavljeno tem snovem še naprej. Ne, to preprosto ni smisel recikliranja. Sam sem dobro prebral vsa poročila in poročilo CAK jasno kaže, da ni bila opravljena ocena tveganja glede tega, kakšno je tveganje v primeri razširjene uporabe DHP-ja. Takšna ocena ni bila opravljena. Torej, kako lahko komisija reče, da lahko izberemo socialno-ekonomsko pot? Res je, ta pot je lahko upravičena včasih, ampak če pregledamo, kakšen je socialno-ekonomski učinek v primerjavi z učinkom na človeško zdravje, se mi to zdi nesmiselno. Komisija pravi, da ne obstaja zakonodaja proti uvozu takšnih nevarnih snovi ali pa izdelkov, ki vsebujejo takšne snovi. No, če komisija tako pravi, potem pač ne upravljajo svojega dela tako, kot bi bilo potrebno. Takšna zakonodaja bi že morala veljati. Kaj lahko torej še povem za konec? Če so tukaj birokratski postopki, ki zaščitijo in še naprej ščitijo proizvajalce strupov, ki škodijo zdravju naših državljanov, in če so takšna podjetja, zaščitena na škodo zdravja evropejcev, potem bomo težko rešili eh, našo situacijo. Ko bomo glasovali o tem, se moramo vprašati, kaj nam je bolj pomembno. Reproduktivno in onkološko zdravje našega prebivalstva ali pa ugodni izdelki iz PVC-ja, ki vključujejo velike količine škodljivih in strupenih snovi. Hvala, gospod Javor. Ja, imam dve vprašanji za pojasnilo. Morda nisem pravilno razumel odgovora komisije, ampak zdelo se mi je, da ste omenili, da je mogoče. da so uporabili tukaj socioekonomsko pot za izdajo dovoljenja, česar pa vlagalec prošnje ni zahteval, tega niso prosili. A je to res? Kako torej je s tem? Ali so oni zaprosili za socioekonomsko pot ali ne? Drugo vprašanje pa je naslednje. Na koncu je ključnega pomena naslednje vprašanje. Recikliranje mehkega PVC-ja za visoko koncentracijo DHP-ja proizvaja izdelke nizke kakovosti, ki lahko tekmujejo z kitajskimi izdelki. Ampak ali je to res tako pomembno, da bomo sprejeli dejstvo, da je naprimer 50 delavk postalo eh, neplodnih zaradi takšnega postopka proizvodnje? Ali bomo to sprejeli? Najlepša hvala. Po tem vprašanju moramo dati besedo spet komisiji za kratek odgovor, potem pa lahko zaključimo to razpravo. Um, Najlepša hvala. Ja, odgovor na prvo vprašanje je da. Prijavitelj ne rabi jasno zapisati, po kateri poti želi prejeti dovoljenje. V vlogo morajo podati določene dokumente, določene elemente in potem vidimo, ali bomo do, izdali dovoljenje na poti primernega nadzora. Res je, da gre za birokratičen postopek, ampak tako pravi zakon če dovoljenje ni mogoče izdati po poti primernega nadzora, ga lahko vseeno izdamo po poti socioekonomskih eh, pogojev. Drugo vprašanje pa ne moremo odgovoriti samo na podlagi teh treh primerov. Kot sem že povedal, recikliranje teh materialov se nadaljuje izven obsega riča. Torej, veliko podjetij reciklira izdelke iz PVC-ja, ki vključujejo DHP. Ampak se niso prijavili v okviru Riča, samo ta tri podjetja so se prijavila. In tudi, če mi ne izdamo tega dovoljenja, se bo to nadaljevalo izven EU. Seveda nas skrbi zdravje delavcev in delog in prav zato smo podali um, priporočilo, da bomo prejeli več podatkov o tem in bomo spremljali situacijo boljše. Potem pa lahko morda dobimo dokaze za to, da prepovemo oziroma da prekličemo dovoljenje, ki smo ga izdali. Torej, glede drugega vprašanja ne postavljamo prioritet, ampak situacija je v teh treh proizvajalcih podobna kot v drugih. In kot že, na, kot že povedano, Erak je povdal mnenje, da ti izdelki niso škodljivi. Najlepša hvala, torej lahko zaključimo to razpravo na tem mestu. Razpravljali bomo v odboru Envi jutri zjutraj. Glasovanje na plenarnem zasedanju, če bo resolucija sprejeta, pa bo potekalo 2. novembra. Mislim, da za danes ni drugega na dnevnem redu, tako da lahko zaključimo z sestankom. Začenjamo jutri ob 9. Lep večer.